Dragi kolegi, pa začnimo. Skupi kolegi, preminavamo kam sledvašto točko v dnevnje red. Dragi kolegi, nadaljevali bomo za naslednjo točko na našem dnevnem redu. In sicer eh, bo to javna predstavitev o svobodi medijev, o svobodi izražanja in o boju proti sovražnemu govoru na spletu in sicer. To so teme, ki so tesno povezane. Izzivi, s katerimi se trenutno srečujemo, v Evropi so izjemno veliki, gre za zaščito novinarjev, za zaščito neodvisnih medijev in za boj proti sovražnemu govoru in proti lažnim informacijam, to pa tudi neposredno vpliva na demokracijo. Demokracija temelji na načelu pravne države. Medijska svoboda, pluralizem medijev in zaščita novinarjev so ključne teme, s katerimi se ukvarja odbor Libe. Gre za nadzor spoštovanja človekovih pravic v Evropski uniji nasplošno. To je naloga odbora za državljanske svoboščine in pravice, gre pa tudi za nadzor načela pravne države. Svoboda medijev, pluralizem medijev in neodvisnost medijev so ključni vidiki svobode izražanja. So pa tudi ključnega pomena za demokratično delovanje Evropske unije in njenih držav članic. Če tudi moramo poskrbeti za to, da zaščitimo naše temeljne svoboščine in pravice, moramo priznati tudi, da je v Evropi prišlo do velikega porasta sovražnega govora v medijih na splošno in v medijih na spletu. Poleg tega so tudi evropski politiki tarča številnih eh, napadov, enako pa velja tudi za novinarje. Novinari so bili celo tarča napadov. Pripraviti moramo posebna priporočila v zvezi z bojem proti to vrstnemu ravnanju. Tudi lažne informacije se hitro širijo v državah članicah. Prihajajo iz različnih verov. Strani uradnih agencij, strani politi politikov, zasebnih deležnikov in pa različnih organizacij. Oceniti moramo ukrepe, ki so jih sprejele platforme v boju proti lažnim informacijam. Sedaj bomo začeli z prvim panelom naše predstavitve. Osredotočili se bomo na svobodo medijev, svobodo govora in na zaščito preiskovalnih novinarjev. Začeli bomo z svetom Evrope in z vodjo oddelka za seznanjenje javnosti. To je gospod Patrick Pennings. Potem bomo nadaljevali z Julie Majerčak. Ma vodjo bruselskega urada novinarjev brez meja. Nadaljevali pa bomo z predstavitvijama dveh preiskovalnih novinarjev. To sta Peter Erdeli in Dan Tapalaga iz Mačarske in Romunije. Panelisti so, so pripravili predstavitve. In gospod Erdeli, je zahteval, da njegov prispevek tudi razdelimo. Sedaj bom dal besedo kar našim gostom, začel bo gospod Pennings. So much, uh, the... Hvala lepa, gospe in gospodje. Nažalost bom moral predstaviti zelo temačno sliko svobode medijev v Evropi nasplošno in tudi v državah članicah Evropske unije. Naši gest, gostje danes bodo najbrž prišli do enakih zaključkov in najti bomo morali skupne odgovore. Tako da ne bo ta slika postala še temačnejša. Svoboda medijev je ključen stebr naše demokratične družbe. tega se vsi zavedamo, sicer danes ne bi bili tukaj, ampak kljub vsem svojim zavezam, kljub vsem zavezam, ki smo jih sprejeli, je svoboda medijev vedno bolj ogrožena in odgovori, ki jih podajemo, niso vedno najbolj pozitivni, tudi ne odgovori vodilnih politikov. Zato mislim, da bi morda lahko skupaj spremenili ali pa celo dramatično spremenili uh, Eh, to sliko. Sem vodja oddelka za seznanjenje javnosti v svetu Evrope in eh, ukvarjamo se tako svobodo medijev, kakor tudi z svobodo izražanja in z zaščito preiskovalnih novinarjev. Svoboda medijev je zapisana tudi v listini o temeljnih človekovih pravicah in zaradi tega bi jo morali vsekakor zagovarjati. rad bi vam predstavil nekaj prosojnic. Naj najprej navedem primer Dafne Karuane Galicije. Imeli smo že predstavitev o specifični situaciji, ampak sedaj bi rad povedal, kaj počne svet Evrope. Imamo platformo za zaščito novinarjev in pa drugih eh, medijskih eh, sodelavcev, v eh, Strasburgu in prejemamo opozorila uh, ze strani uh, novinarjev brez meja, ki jih zastopa kolega tukaj na moji levi in na ta način lahko zastavimo vprašanja vladam in dobimo njihove odgovore. Vedno sicer odgovorov ne prejmemo če tudi svet Evrope recimo zahteva neodvisno preiskavo, kot v primeru Dafne Karovane Galicije. Malteška vlada za enkrat eh, ni storila ničesar v tej smeri. Kateri so glavni izzivi? V letu 2019 smo bili priča dvema umoroma preiskovalnih novinarjev v Evropi, ki sta preiskovala korupcijo in pa organiziran kriminal. Zakonodaja je vedno bolj omejujoča. Eh, poleg tega digitalni razvoj negativno vpliva na preiskovalno novinarstvo in na kakovost novinarstva. Vedno več je tudi kazenskega preganjanja novinarja novinarjev in uh, spletne platforme imajo vedno večjo odgovornost za širjanje lažnih informacij in za teroristično propagando. Zato je potrebno zaščititi zasebnost posameznikov, pa tudi druge interese. To so torej izzivi, s katerimi se srečujemo. Katera pa so tveganja? Ustrahovanje novinarjev, a ne le ustrahovanje novinarjev, hibridni napadi, širjenje lažnih informacij, poseganje v predvolilno kampanjo, sovražni govor na spletu, ogrožena je svoboda medijev, svoboda in pa varnost novinarjev in pa svoboda našega sistema demokratičnega upravljanja. Osredotočiti se želimo na različna področja in eh, želimo zagotoviti odgovore recimo na področju svobode novinarjev, svobode izražanja, svobode medijev, razvoja ustrezne politike in pa sovražnega govora na spletu. Vendar pa politika sama po sebi ne zadostuje. Vzpostaviti moramo tudi mehanizme, ki eh, bodo omogočili učinkovit odziv na izzive, ki sem jih izpostavil. Sovražni govor na spletu, pa tudi grožnje na spletu so del naše strategije. O tem boste slišali več v drugem delu te predstavitve. Eden izmed vidikov, ki sem jih omenil, in tukaj imate tudi sliki obeh preiskovalnih novinarjev, ki sta bila pred nedavnim umorjena. Vidite pa lahko eh, tudi, da imamo platformo, s katero želimo zaščititi novinarje in pa njihovo varnost. Pri tem sodelujemo z organizacijami novinarjev, ki nas lahko upozorijo na eh, neustrezno ravnanje. Tako bi se lahko tudi bolj ustrezno odzvali. Ampak se kljub temu situacija ne izboljšuje, ravno nasprotno bi rekel. Na kaj se najbolj osredotočamo? Najprej se osredotočamo na zaščito novinarjev. In eno izmed glavnih priporočil ki ga je uh, izdalo Združenje ministrov Evropske unije, je, da zaščitimo varnost novinarjev in pa drugih uh, medijskih sodelavcev in da zaščitimo svobodo medijev. Poskrbeti pa moramo tudi za konkretno izvajanje. Poskrbeti moramo za to, da priporočila in smernice ne bodo ostale zgolj mrtva črka na papirju, ampak da bo prišlo tudi do konkretnega izvajanja v državah članicah. Seveda je zelo pomemben tudi pluralizem medijev. Ta gre z roko v roki z zaščito novinarjev. Dan danes je vedno več lažnih informacij. Recimo, ko gre za obveščanje o volitvah ali pa o politiki nasplošno. Vključene so tudi grožnje tistim, ki želijo predstaviti napake določenih vladnih sistemov. Kateri izzivi pa nas čakajo v prihodnosti? Seveda družbeni mediji, šipka zakonodaje na tem področju, eh, vedno večja zmeda pri zagotavljanju informacij. Zagotoviti je potrebno kakovost medijskih vsebin, spletne platforme morajo pomagati pri zagotovitvi kakovostnega novinarstva. Kakovostno novinarstvo moramo uspodbujati in zaščititi. In to je povezano tudi z vsemi ukrepi, ki jih lahko sprejmemo na ravni spletnih posrednikov. Se upravičujem, nekoliko sem se izgubil na ravni skupščine pripravljamo tudi številna poročila, ki se osredotočajo na svobodo medijev. Želimo vzpostaviti nekakšen urad spletnega varuha človekovih pravic. Želimo najti odgovore na vse težave, ki se pojavljajo. Želimo zaščititi javno razpravo in spodbuditi živahnejšo javno razpravo, hkrati pa želimo zagotoviti tudi demokratično upravljanje teh novih izzivov. Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja, sem na vprašanje seveda pripravljen odgovoriti tekom razprave. Najlepša hvala. You, hvala lepa, gospod Pennings. Sedaj pa gospa Mažrcak, ki ima besedo prav tako za 10 minut. Najlepša hvala vsem. Glede na to, da imamo tukaj tolmače, bom uh, govorila francosko. Sem predstavnica novinarjev brez meja pri evropskih inštitucijah uh, tri leta in pol in kot sem uh, dejala, sem predstavnica novinarjev brez meja in ko komu to povem, eh, me ponavadi vpraša, kaj pa to pomeni. Eh, zdi se, kot da bi se morala zagovarjati, da eh, se borim za svobodo novinarjev v Evropi. V Evropi se je situacija poslabšala, prišlo je do umora novinarjev, francoske, uh, mateške novinarke in pa slovanskega novinarja. Oba sta bila umorjena zaradi tega, ker sta raziskovala primere korupcije. Eh, dan danes, ko rečem, eh, da si prizadevam na tem področju, mi vsi rečejo, ojoj, potem imaš pa veliko dela. Ja, ampak to zares potrebujemo okrepila, se je torej zavest, da potrebujemo svobodo medijev in da smo trenutno v obdobju krize zaupanja, krize, za, krize zaupanja v novinarje. Rada bi se vrnila k najbolj odmevnemu dogodku v uh, tem letu. Dafne Karona Galicija je bila ubita v avtomobilski bombi na Malti. Štiri mesece kasneje je bil ubit Jan Kusjak, star 27 let, hkrati je bila umorjena tudi njegova eh, zaročenka. Oba sta bila umorjena zaradi tega, ker sta se ukvarjala z eh, primeri korupcije. In 6. oktobra eh, leta 2018 je bila eh, bulgarska novinarka Marinova eh, najprej posiljena in potem uvorjena v parku. Marinova je preiskovala domnevn primer goljufije pri uporabi evropskih sredstev. V Italiji pa so se za las izmaknili umoru sicilskega novinarja Borometija, ki se ukvarja z preiskavo kriminalnih združb. In uh, takrat je mafija dejala, da majhen umor uh, pomeni dobro lekcijo za vse druge. In eh, zaradi tega se moramo boriti eh, za demokracijo. Ti umori pa niso nič drugega kot le vrh ledene gore, kaj ti preiskovalni novinari eh, so danes žrtve številnih napadov, ustrahovanja. In kadar so novinari ovirani pri svojem delu, je ogrožena tudi naša demokracija. 20 novinarjev v Italiji trenutno živi pod eh, policijsko zaščito 24 ur na dan. In to celo v državah, eh, ki eh, naj bi imele najbolje zagotovljeno svobodo medijev. Recimo dva primera imamo na nizozemskem gre za povezave med evropskimi politiki in pa mafijskimi združbami ali pa eh, za primere evropskih sredstev, ki so enostavno izginila. V Bolgariji nenehno prihaja do takšnih primerov, eh, tam vlada korupcija, pravosodni sistem je neučinkovit. In novinari so žrtve organiziranega kriminala in pa vlade, ki jih ne ščiti. če novinari izpostavijo primere, ki vladam niso všeč, so žrtve napada, eh, recimo tudi v Romuniji, eh, na polskem. Na polskem eh, je bil novinar celo aretiran, ker naj bi izpostavil povezave med predstavniki polske vlade in pa rusko mafijo. Jaroslav Kačinski naj bi bil pleten v eh, dvomljiv posel. Tukaj gre torej za ustrahovanje novinarjev za strateške eh, procese zopr eh, novinarje. Na ta način želijo novinarje ustrahovati in jih zaustaviti to je praksa, ki so jo uporabili tudi na Malti eh, proti Dafne Karoani Galici in ki se uporablja tudi proti peščici novinarjev, eh, ki poskušajo nadaljevati z delom Dafne Karoane Galicije. Dafne Karoane Galicija je bila žrtev eh, sodnega nadlegovanja pred svojim umorom. Danes se postopki v zvezi z 26 pritožbami, ki jih je podala, nadaljujejo. Eh, prevzel jih je njen sin. Enako se dogaja tudi v drugih eh, državah. Na Hrvaškem je sindikat novinarjev naštel več kot tisoč primerov eh, zoper novinarje. Potem pa je tukaj tudi kibernetsko nadlegovanje novinarjev z eh, strani spletnih trolov, ki jih je težko identificirati. Vse to služi ustrahovanju novinarjev. Gre za izjemno nasilne in brutalne napade. Če jih želiš eh, preživeti, moraš biti izjemno pogumen in izjemno vzdržljiv. 14. novembra v Bruslju bo objavljen dokumentarec eh, v zvezi z eh, novinarko, ki je bila žrtev. Uh, kibernetskih napadov. Gre za pričanje o tem, kaj se eh, dogaja in ta film je pravzaprav eh, resnično življenje novinarjev. Naj povem še besedico ali dve o še enem trendu, ki je zelo zaskrbljujoč in sicer gre za retoriko usmerjeno zoper medije, gre za sovražnost do medijev, za sovražnost do novinarjev v uh, demokratični družbi. To sovražnost uspodbujajo tudi nekateri politični akteri. Vedno več eh, politikov meni, da novinari niso več eh, ključen temelj demokracije, ampak da demokracijo pravzaprav prav napadajo. Na mačarskem so uh, bili uh, nekateri novinari imenovani za uh, persona non grata. Torej, Viktor Orban se ne želi pogovarjati z določenimi novinari, ki niso člani stranke Fidesz. Tudi v uh, Franciji uh, se. Uh, smo bili priča podobnim primerom. Torej, z strani Marine Le Pen, Miloš Zeman eh, se je na novinarski konferenci pojavil z lažno kalašnikov, ko dejal je, da je namenjena novinarjem, ki lažejo. Takšna dejanja so nevarna gre za uspodbujanje k fizičnemu nasilju. In eh, to se je zgodilo tudi v Franciji z rumenimi jopiči. Eh, šlo je za nasilje brez primere. In novinari več niso mogli spremljati teh dogodkov, če niso imeli policijske zaščite. Če želijo novinari ustrezno poročati, morajo biti svobodni in neodvisni. V številnih državah oligarhi vzpostavljajo eh, medijske imperije. To zagotavo ne krepi pluralizma, ampak gre za medije, ki služijo eh, gospodarskim interesom teh oligarhov in pa njihovih prijateljev. Tukaj gre za eh, telekomunikacijska podjetja, za gradbeni sektor in tako naprej in s tem eh, je kršena pravica vseh državljanov, eh, da pridobijo ustrezne informacije. To vidimo tudi v Češki republiki, na Mačarskem in tako naprej. Poleg tega pa se pojavljajo tudi lažne informacije. Lažne informacije diskreditirajo resno novinarstvo. Namreč za lažnimi informacijami je ogrožena tudi verostojnost eh, resnih novinarjev. Na Facebooku eh, sem videl, da je verodostojnost medijev ogrožena. Kaj je res, kaj ni res? Eh, kaj so dejstva, kaj je resnica? Gre zgolj za občutke, za mnenja. Potrebujemo pa tudi preverjanje podatkov. Bolj kot dajkoli prej potrebujemo neodvisne medije v Evropi, ki bodo izpostavljali zlorabe, ki bodo pozivali vlade k prevzemu odgovornosti, kajti potrebujemo neodvisno novinarstvo. Vzpostavitev totalitarizma se ponavadi začne z ukinitvijo kritičnega novinarstva novinarstvo pa mora biti svobodno, neodvisno in pošteno, če želi uživati verodostojnost. In tekom eh, predvolilne kampanje v Evropi smo podali deset priporočil in prinesla sem nekaj kopij. Ker moram zaključiti, eh, si lahko te, ta priporočila preberete sami, omenila jih bom le nekaj. Eh, predlagamo kontaktno točko za klic v sili v primeru kršitve človekovih pravic. To bi lahko bil eh, komisar, ki bi pomagal pri stiku eh, z nacionalnimi organi. Potem potrebujemo ukrepe zopr sodno nadlegovanje novinarjev. Potrebujemo svobodo medijev. Evropski parlament mora nadzorovati spoštovanje svobode medijev v vseh državah članicah. Pri tem se je potrebno upreti na priporočila za posamezne države. Ne moremo dovoliti sankcij, včasih brutalnih sankcij zopr novinarje. In s tem bom zaključila. Hvala. Merci, Hvala, gospa Mažer Zak. Gospod Edeli dobi besedo za deset minut. Gospe in gospodje, člani odbora, sem Edeli in poročam za mačarski portal 444. Imamo 400 tisoč obiskovalcev na dan, v glavnem pokrivamo javne zadeve in dobili smo kar nekaj nagrad za naše novinarsko delo. Skušam vam tukaj pokazati neko sliko. In sicer na levi so pisarne mačarskega parlamenta in eh, na spodnji sliki lahko vidite pritličje te eh, zgradbe. Pred nekaj tedni je predsednik parlamenta to območje namenil za novinarje. Nikjer drugi v stavbi nacionalne skupščine ne morejo novinarji več nagovoriti poslancev. No, če želimo nagovoriti poslance zunaj eh, te hiše, pa eh, to spet predstavlja izzive. Tako je bil eden izmed naših eh, novinarjev nadlagovan, zaslišala ga je policija, ker je skušal intervjuvati poslanca, um, zahtevali so, da jim pokaže osebno izkaznico, zajeli so njegovo opremo in tako naprej. Tudi po digitalni poti ni nič lažje, če pošljemo elektronsko pošto stranki Fidesz ali pa vladnim institucijam, potem je to vedno zavrnjeno. Um, tudi Orban ni dal intervjuja nikomor razen javni uh, televiziji, v zadnjih 4-5 letih. Um, ko gre za svobodo novinarjev, uh, je ta na mačarskem zelo omejena. Um, tako so predvideli v zakonodaji možnost uh, zlorab na področju zahtev v okviru uh, svobode informacij. Um, no, tudi vrhovno sodišče odločilo, da Orbanov bogati eh, zet ni javna oseba in da mu zato ne smemo zastavljati vprašanja o njegovem izvoru premoženja. politiki obravnavajo novinarje, ki jim želijo zastaviti vprašanja, kot nekoga, ki želi udreti v njihovo osebnost. Neodvisno novinarstvo je pod grožnjo. Tukaj lahko vidite objavo ekstremističnega časopisa o naši. Um, o, naši, o našem portalu zapisano je, da smo sovražniki mačarskega ljudstva in da bi nas morali izkoreniniti in izgnati iz mačarske. Torej, vsaka država ima nasilne skrajneže, ampak razlika v primerjavi za Mačarsko je to, da poslanci na svojih Facebook portalih delijo objave teh eh, skrajnih strani. Eh, s tem se širi ekstremistično obnašanje in eh, objave in tudi. Um, oblast zastrašuje novinarje. E, novinar, e, tako je obveševalna služba pristopila k novinarju, pokazali so jim slike svojega zasebnega življenja, rekli so, da bi kdo lahko na podlagi tega izseljeval in da mora sodelovati z vlado, če želi, da je zaščiteno njegovo zasebno življenje. No, tukaj lahko vidite tudi, da so številni da so številne medijske hiše v lasi oziroma pod vplidom v vlad, vlade. Eh, ena izmed eh, teh organizacij je Kesma, eh, ki je tudi izuzeta iz regulatornega nadzora. To je nikoli prej slutena centralizacija portalov novic, televizijskih programov in drugih medijev. Um, en dan pred uh, evropskimi volitvami uh, maja uh, je tako izgledala prva stran vsake publikacije na mačarskem. Uh, in sicer je bilo zapisano, da morajo ljudje voliti, kaj ti sicer bodo volili samo tisti, ki so za um, priseljevanje. Um, prav tako imamo št številne državno sponzorirane oglase, pravzaprav je vlada največji oglaševalec na mačarskem, gre za vladne kampanje o tem, kako zloben je Bruselj. Eh, na, sto, na stotine milijone evrov so porabili za oglaševanje in v glavnem oglašujejo samo z provladnimi eh, organizacijami. Želim se premakniti naprej v moji predstavitvi. Na levi lahko vidite eh, delež gledalcev, ki ga imata eh, dva največja, ehm, dve največji televizijski hiši, RTL Klub in pa TV2. In na desni lahko vidite njihov del vladnega oglaševanja. Verjetno lahko z lahkoto ugotovite, da je eh, v milosti vlade TV2, ne pa RTL, ki je do njih milo kritičen. Ehm, no, ehm, neodvisni mediji pa spohne dobijo nobene podpore. Um, proračun za leto 2020. E, tukaj torej ne moremo govoriti o javnih medijskih hišah, pravzaprav moramo govoriti o državnih e, medijih. E, samo oni bodo dobili proračun, podporo iz proračuna. Po poročanju nekdanje novinarke, ki je dala odpoved zaradi političnega umešavanja, so dobili jasno navodila, da mora opozicijo prikazovati samo v negativni luči. Eh, prav tako bi morali vsaki eh, stranki pred eh, volitvami dati pet minut na voljo za medijsko oglaševanje, ampak nikoli v posiljskih strank ne vabijo v pogovorne oddaje in tako naprej predstavnikov opozicije so lani zaradi tega protestirali um, v javni televizijski hiši, ampak tam, od tam so jih nasilno odstranili. Uh, Mačarski državni mediji so tudi najpomembnejši vir uh, ruske propagande na mačarskem, uh, pogosto povzemajo Sputnik in pa Russia Today, dva, dve največji televizijski hiši v Rusiji. Uh, uh, no, uh, ko gre za provladno televizijsko hišo TV2, um, ehm, je uh, septembra 2011 parlament v glasoval o poročilu Sarjantini. Temu so namenili 20 minut, to je upravičeno, kajti to je bila velika novica na mačarskem. Eh, in moderator je začel z naslednjim stavkom. Povsod po Evropi slavijo Viktorja Orbana v družabnih medijih, kljub temu, da je bilo sprejeto poročilo s Argentini, čež da je mađarski premijer tisti, ki je eh, dosegal večji uspeh. Eh, potem so slišali eh, poslušalci še 12 provladnih mnen, tri poslance eh, Fidesa in tudi anonimni poročevalci javne televizije. Nič prostora ni bilo dano opoziciji, dobili so samo en stavek, čež da so nekateri opozicijski poslanci glasovali proti Mačarski. Eden izmed. Uh, opozicijskih poslancev, gospod Vahegi, se je pritožil mačarskim regulatorjem, kaj ti uh, javni mediji bi morali po zakonodaji um, nepristransko poročati. No, ampak uh, po tem primeru je bilo ugotovljeno, da ni bilo pristranskega poročanja. Vahegi se je spet pritožil in pristojni organ je šele v tretjem krogu razsodil, da je bila objava pristranska, ampak še vedno niso um, medijske hiše naložili kazni. Okay. Provladna um, medijska mašinerija tudi pogosto smeši in črni pre, eh, predstavnike opozicije, eh, tudi ena izmed študent, ki je postala žrtev eh, blatenja, imenovali so jo celo za prostitutko, eh, potem poročali so o njenih eh, ocenah in o njenih eh, osebnih informacijah. Prav tako so objavili slike predstavnikov opozicije, kjer so jim potemnili kožo ali pa jim popačili oči torej tukaj lahko vidite razliko med uh, spremenjeno sliko in pa originalno sliko. To je samo nekaj primerov za to, da ponazorim uh, medijsko sliko na mačarskem, ampak nimam dovolj časa za to. Zdi se mi, da to ni novinarstvo, to niso desne televizijske hiše, to so propagandne orodja pod vladnim nadzorom in zelo so, nadzor, zelo so učinkoviti pri svojem delu. Uh, Um, tudi provladni, uh, provladni poslovneži sedaj svoj vpliv širijo tudi v Slovenijo in pa v, na Slovaško. In, uh, pravzaprav se tam dogaja podobno kot v primeru uh, strahe, kjer je. Um, um, Hans Christian Strache moral odstopiti, zato ker je govoril o tem, da želi poskrbeti za to, da bi medijska pokrajina v Avstriji postala podobna mačarski. No, gre pa za moderno mačarsko, ki je članica NATO in Evropske unije. Morda se vam to, o čemer sem govoril, zdi nezaslišano, ampak lahko vam, lahko vam zagotovim, da bi se podobno lahko zgodilo tudi v vaši državi. Hvala. Thank you, Mr. Reidy. Eh, gospod Tapalaga, za deset minut. Sem Dan Tapalaga, sem preiskovalni novinar, delam za eh, medijsko hišo G4, to je manjša neodvisna spletna stran, ki sem jo ustanovil lani. Hvala, da ste me povabili na današnjo predstavitev. To mi je v veliko čast. Govoril pa bom romunsko. Totul a început în urmă cu aproape trei ani. Vse se je začelo pred približno tremi leti, med decembrom 2016 in majem 2019, ko je dobil zaporno kazen, je bil Livio Dragno de facto vodja Romunije in vodil je v slogu Viktorja Orbana bil je manjši Orban ali Erdogan, ampak nič kaj manj agresiven. Ko, je, um, ko so socialdemokrati pred tremi leti zmagali na volitvah, uh, je on bil že obsojen zaradi ponarevanja uh, glasov. In v skladu z romunsko zakonodajo ne moreš biti romunski premije, če. Uh, um, si bil prej uh, obsojen pred sodiščem. Uh, no, eh, zato je uh, Livijo Dragneo nastavil svoje lutke, zamenjal je tri premije v treh letih. Ko mm, so počeli kaj, kar mu ni bilo po volji, so bili preprosto odstranjeni. No, predvsem je želel Dragneja rešiti svoje probleme uh, svoje mm, sodne probleme. Eh, vedel je, da bi lahko šel v zapor, kaj ti že enkrat je že dobil zaporno uh, kazen. Uh, danes je v zaporu, ampak ko je bil še na svobodi, je naredil vse, kar je bilo v svoji moči, zato da bi se izognil zaporni kazni. Skušal je uničiti vse državne institucije, skušal je vplivati na preiskovalne sodnike, skušal je utišati novinarje, opozicijske politike, izsledil je vse tiste, ki so ga kritizirali ali pa so razkrivali njih, njegove zlorabe moči. Podobno se je zgodilo tistim, ki so skušali Eh, raziskovati eh, njegova dejanja. Eh, pravzaprav je uspel uničiti odnose med Romunijo in pa našimi partnerji, med Romunijo in Evropsko unijo, med, med Romunijo in ZDA. Pravzaprav je postal največja grožnja za romunsko demokracijo in pa evropsko pot Romunije. Uh, Ampak kaj mu je preprečilo to, da bi uničil našo državo? To je bilo nekaj novinarjev, pogumnih eh, javnih uslužbencev in pa preiskovalnih sodnikov. Predvsem pa so to bili ljudje, ki so začeli protestirati na ulicah. Eh, prav tako pa ga je zaustavil naš eh, sodni sistem. Um, no, na naslednjih straneh lahko um, preberete nekaj mojih člankov, vse temelji na dejstvih in zanesljivih virih. Ehm, vlada je skušala z vladnim odlokom dekriminalizirati celo vrsto eh, kaznjivih dejanj, zato da bi zagotovili, da Livijo Dragno ne bi šel v zapor. Ehm, takrat sem delal za neko drugo medijsko hišo in uh, tam je bilo pojasneno, kako, so, kako je vlada po nujnem postopku želela spremeniti kazenski zakonik. Na no, podobne novice so objavile tudi druge medijske hiše. Potem je na tisoče ljudi odšlo na ulice, uh, tedne in tedne je na tisoče ljudi protestiralo pred vladno zgradbo. Eh, no, in ker se je vlada ustrašila teh eh, protestov, ki so bili največji po letu 1989, je vlada umaknila preomenjeni sklep. Maja 2017 sem objavil uh, nekaj informacij o otoku Belina na Donavi, ki je v lasti družine Dragneja. To je bil uh, glavni kotiček za sproščanje nekdanjega vodje soci socialistične stranke. To je uh, Eh, idiličen otok eh, na jugu Romunije, v, eh, na Donavi in to so pravzaprav spremenili v zasebno lastništvo. Pri tem je odigrala pomembno vlogo Rovana Plamp, ki jo je nekdanja premijeka Dančila, Lutka Dragneje, predlagala za kandidatko za komisarko. Razmislite o tem, zakaj uh, je možno, da si lahko v Romuniji privošči, nekdo privošči, da napravi nek otok za svojo lastnino. To se dogaja v državi članici Evropske unije. No, preiskovalni sodniki so začeli za preiskavo, ampak uh, gospe Plump. Uh, niso mogli preiskovati, kaj ti njeni kolegi v parlamentu so zavrnili zahtevo po odvzemu imunitete. No, um, gospa Plamp je bila pa zavrnjena za, kot kandidatka za komisijo zaradi korupcijskih afer. No, poleg eh, tega Donavskega otoka, ki si ga je Dragneja podaril, so moji novinarski kolegi leta 2017 pisali o luksuznih potičnicah, počitnicah, eh, ki si jih je privoščil vodja socialdemokratov. Šlo je za luksuzne počitnice v Braziliji. Junija 2017 so. Um, nas začele preiskovati davčne oblasti, šlo je za jasen poskus ustrahovanja, preiskava je trajala šest mesecev. Zasegli so nam eh, dve manjši redakcijski pisarni, zato ker smo si upali pisati o velikem šefu. No, mi smo še naprej eh, objavljali um, članke o tem človeku, ki je z železno roko vladal v Romuniji in ki je skušal z nujnimi odloki spremeniti celo kazenski zakonnik. Po seriji razkriti in preiskav na visoki ravni, eh, torej to je začelo celo presegati meje Romunije. Eh, torej, februarja 2018 je bila objavljena še ena preiskava, ki je razkrila skrivne dogovore med eh, podjetjem, ki je sponzoriralo Donalda Trumpa in pa rimskim, romunskim podjetjem, ki proizvaja orožje uh, šlo je za pogodbo v znesku več kot 200 uh, eh, milijonov dolarjev. Ampak to ni bilo katero koli ameriško podjetje. Njen lasnik je bil uh, Andrew Brody, ki je povabil Olivija Dragneja na inauguracijo Donalda Trumpa, ko je ta postal januarja 2017 predsednik ZDA. Uh, gospoda Brodija danes eh, preiskujejo preiskovalni sodniki v Romuniji in pa v ZDA. Eh, kaj ti, eh, Livija Dragnejo, naj bi skušal izkoristiti za to, da bi razširil svoj posel v Romuniji? Dragneja pa je upal, da bo rešen z posredovanjem ZDA. Zato je bil pripravljen plačati veliko denarja, ampak seveda ne svojega denarja. ta afera je bila ena izmed eh, zadnjih, eh, eh, ki jo je objavil um, spletni portal, za katerega sem prej poročal. Zagrozili so mu celo za tožbo v Veliki Britaniji, ki so strudni, sodni stroški izredno visoki. No, um, z kolegom sva se odločila, da takrat ne bova izpostavila svojih kolegov tej uh, eh, grožni, zato sva začela, zato sva spostavila uh, eh, lasten eh, spletni portal. Um, Zanašava se predvsem na financiranje bralcev in pa drugih neodvisnih uh, virov. Objavili smo informacije o namenu vlade, da bi sprejela memorandum, v skladu s katerim bi Romunija podprla prenos svoje ambasade iz Tel Aviva v Jeruzalem. Torej, bili smo edina evropska vlada, ki je sledila politiki Donalda Trumpa pri prepoznavanju Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela. No, ta memorandum ni bil sprejet, kajti predsednik Klaus Johannes je temu močno nasprotoval. Pa še ena epizoda. To se je zgodilo 9. maja na dan Evrope. Med uh, uradnim sprejemom nisem želel dati roke Liviju Dragneji, ki je prišel do mene vse nasmejan, kot da se nikoli nič ni zgodilo. Rekel sem mu, da mu ne bom dal roke in vprašal me je, zakaj. Ko sem mu povedal, kaj sta dva glavna razloga za to, je rekel, eh, oziroma mi je zagrozil, dobro, potem pa bo šla do konca. Nekaj dni kasneje je javno zahteval, naj me um, preis, preiščejo preiskovalni sodniki, kajti informacija o prenosu uh, ambasade naj bi uh, bila tajna in on je rekel, da je, te, da je o tem izvedel, da je zato izvedel iz tiska. No, uh, k sreči so naš, naši bralci zaščitili. Uh, Eh, poleti leta 2018 je vlada še naprej eh, eh, skušala sprejeti odlog, s katerim bi rešila Livijo Dragneje, torej želeli so spremeniti kazenski zakonik. Takoj, ko so prišli blizu sprejetja tega odloka, je naš portal opravil svojo nalogo. pod eh, stalnim pritiskom javnega mnenja in zaradi zunanjih pritiskov, torej tudi strani komisije in parlamenta, je vlada vedno eh, naredila korak nazaj. So pa uspeli spremeniti druge vidike kazanskega zakonika, uspeli so odstaviti nekdanjega vodjo, um, nekdanjo vodjo protikorupcijskega urada v Romuniji, ki je danes uh, glavna kandidatka za javno tožilko v Evropski uniji, kljub temu, da je lastna vlada ni nikoli podprla. Uh, Eh, Lauri Kodruci Keveši so skušali preprečiti to, da bi postala eh, javna evropska tožilka. Augusta, 10. augusta 2018 se je zgodila še ena dramatična epizoda. Vlada je nasilno zatrla miroljubni eh, protest v Bukarešti. um, potem eh, novembra 2018 eh, se je zgodil še en napad na neodvisno novinarstvo, objavljeni. Napadli so uh, medijsko uh, hišo, ki je poročala o luksusnih počitnicah uh, Livija Dragneje. Um, dan kasneje so uh, so zahtevali dostop do vseh naših uh, računalnikov, zagrozili so nam z visoko kaznijo, uh, zahteva, pri zahtevi so se sklicevali na novo splošno uredbo o varstvu podatkov. No, Romunija je s tem postala neliberalna. Um, ko so romski državljani uh, uh, odšli na evropske volitve, pa so močno kaznovali romunske socialdemokrate. Dan kasneje je um, bil Dragneja obsojen na tri leta in pol zapora. Stalni napadi na pravosodje in sodni sistem so se dogajali v. Uh, države članice Evropske unije in eh, Bruselj ni imel kaj dosti orodje za to, da bi se boril proti tem. Podobno se dogaja na Mačarskem, na Polskem, no, eh, v Romuniji je potem vlada po nezaupnici padla, Vitorika Dančila, eh, zadnja lutka Livija Dragneje je odšla, no, sedaj imamo novega premijeja novi premijer se imenuje Ludovik Orban, čeprav upam, da ne bo uh, skušal pri svojih ravnanjih oponašati Viktorja Orbana, mađarskega premijeja. Nova vlada ne bi uh, smela sprejemati zakonodaje, s katero bi omejevala uh, svobodo medijev. Uredba o splošnem varstvu podatkov je uh, uredba, ki otežuje življenje neodvisnim novinarjem. Govorimo o majhnih pisarnah, ki nima veliko finančnih virov. Parlament in komisija bi morala razmisliti, preden poslušajo velikim medijskim lobijem. Eh, pravzaprav gre tukaj za vodjo proti. Uh, proti velikim internetnim gigantom. Parlament bi moral narediti vse za to, da bi zaščitil neodvisne novinarje. Ti so bolj ranljivi kot pa tisti, ki delajo za velike medijske hiše. No, ampak nekaj novic je vseeno uh, dobrih. Eh, tisti avtokrati v Evropi, ki se pri svojem ravnanju zanašajo na, le, na laži in propagando, eh, so na koncu vedno kaznovani, čeprav je včasih zato potrebno počakati na uh, Eh, volitve. No, eh, ob koncu pa bi eh, današnjo predstavitev posvetil Dafni Karuane Galici in pa Janu Kučjaku, mojim novinarskim kolegom. Ona dva sta tvegala veliko več in sta svoj boj proti politični korupciji morala plačati z življenji. Veliko jim dolgujemo, eh, dokazala sta, da se je vredno boriti za svobodo medijev, mi, neodvisni novinari in pa vi, izvoljeni poslanci, ne bi smeli pozabiti na to, da v Evropi še vedno umirajo novinari zato, ker branijo resnico. Na to ne smemo pozabiti in ne smemo si dovoliti, da bi nas utišali. Niti enega koraka nazaj ne smemo narediti. Vesel sem, da sem lahko danes nastopil uh, tukaj in da sem se odločil kot svobodni novinar in kot evropski državljan, da se ne bom rokoval z Livijem Dragnejo. Hvala lepa. Thank you, Mr. Tapalaga. Hvala, gospod Tapalaga. Zdaj pa gremo naprej. Sledijo vprašanja in odgovori. Najprej bom pa dal besedo predstavniku Evropske komisije. Prosim, da se omeji na štiri minute. Gospod Andrius Perkauskas, izvolite, beseda je vaša. Hvala, predsedujoči. Spoštovani poslanci, spoštovani gosti. Izpostavljenih je bilo kar nekaj izzivov v vseh teh predstavitvah. Sam bi omenil nekaj praktičnih orodij, ki jih lahko uporabimo v Evropski uniji, da se spopadamo, spopademo s temi izzivi, vsaj v določeni meri. Najprej bi se zahvalil eh, Evropskemu parlamentu, da je določen del proračuna posvetil tudi pilotnim eh, eh, projektom in pripravljalnim ukrepom. Eh, za zavarovanje eh, neodvisnega novinarstva. Torej potrebujemo dobre praktične projekte in eh, z njimi nekoliko olajšamo vse to breme, ki pade na ramena naših novinarjev. Trenutno se gibljemo v dveh smereh. Ena je, da imamo neodvisne ekipe raziskovalcev, s katerimi preiskujemo strukturne težave po Evropi, v državah članicah Evropske unije. Mnogi ste že verjetno slišali za eh, projekt eh, Monitor medijskega pluralizma. Eh, vsako leto tudi pripravijo poročilo, izpostavijo težave, ki obstajajo v različnih državah članicah. Gre za monitoring, pripravlja se poročilo za digitalno okolje in zajeti so tisti izzivi, s katerimi se srečamo v digitalnih medijih. No, ne gre pa samo za strukturna vprašanja, s katerimi se ukvarjamo. Skušamo tudi pomagati posameznim novinarjem. Kar nekaj projektov imamo v podporo raziskovalnemu novinarstvu. pomagamo čezmejnim novinarskim preiskavam, zagotavljamo varna zatočišča za novinarje, ki so ogroženi. Danes ste večkrat omenili tudi pravna tveganja za novinarje, tako da mi zagotavljamo tudi to pravno pomoč za novinarje. No, ker čas hitro beži, bom morda spregovoril še o prihodnosti. Veselimo se že, eh, razvoja oziroma medinstitucionalnih pogajanj o ustvarjalni v Evropi. Predlog komisije za program Ustvarjalna Evropa vsebuje namenski proračun tudi za ukrepe na področju uh, svobode medijev, pluralizma medijev in pa uh, medijske pismenosti. Dogovorili smo se torej o štirih območjih, področjih, uh, ki, kjer, kjer bo komisija lahko pomagala pri različnih projektih na bolj stabilni letni podlagi in na ta način bomo lahko dobili tudi bolj oprijemljive rezultate v prihodnje. Hvala lepa. Thank you. I now open the floor to members. Hvala. Zdaj pa dajem besedo poslancem za prvi krok komentarjev oziroma vprašanj. Besedo dobite za največ dve minuti. Gospa Mecola, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Zahvaljujem se vsem govornikom. Eh, letos smo nekako v senci dogodkov gre za umor Dafne Karuane Galicije z mate z moje države, pa tudi Jana Kucijaka. Treba je pomeniti tudi umor eh, Joe, Joe Cox in pa eh, župana Abramoviča v na Gdansku. No, uh, vsi tisti, ki so to povzročili, še vedno niso za zapahi, tako da je treba te operacije še dokončati. Po našem mnenju tukaj ne gre za abstraktna vprašanja. Treba je prenehati sovražnostjo in treba je zaščititi naše novinarje. Potrebujemo delujoče medije, kajti to je tako pomembno kot neodvisno sodstvo. Tako je treba medije tudi obravnavati. Neodvisnost medijev je temeljni kamen naših evropskih družb. Gre za temeljno pravico, gre za temeljno pravilo znotraj pravne države. Ogromno je sovražnega govora, lažnih informacij in to uh, vzbuja vse večjo zaskrbljenost. Mediji so močno orodje, zato ne smejo postati orodje za nekatere, ki potem s tem ogrožajo tudi naša življenja. Z mediji lahko učinkovito vplivamo na način razmišljanja ljudi. To je tudi način, kako razširjati propagando. Uh, gre za določen pojav in mi moramo zagotoviti fizično varnost novinarjev v prvi eh, bojni liniji. Ogromno je tudi uh, sodnih postopkov zoper novinarje in eh, novinarje je treba uh, zaščititi. Včasih gre za uh, uh, sodbe politikov, vključno uh, s premijeji. No, uh, moje vprašanje pa se nanaša na tako imenovani anti-slap zakon. Komisija je omenila več uh, orodi. Mogoče bi lahko izvedeli več, kje smo na področju uh, Eh, zakonodaje vezane na ta vprašanja. Dobro bi bilo, če bi nam komisija povedala kaj več, tako da bi se lahko pripravili tudi na prihodno sestavo komisije. Hvala lepa. Gospa Zipel, izvolite. Hvala lepa. Nadaljevala bom v nemščini. Nedvomno je umor preiskovalnih novinarjev le vrh ledene gore in pa ustrahovanja eh, novinarjev in zato je izredno pomembno, da ugotovimo, kdo je imel koristi od eh, umorov, kdo je torej vse skupaj naročil. Pomembno je, da to razčistimo. Današnji panel je tudi jasno poudaril, kako večplastne so možnosti za ogrožanje novinarjev. Gre za praktične, eh, finančne načine, kako poskrbeti za to, da se ustrahuje novinarje. Ne gre za to, da se osredotočamo samo na umore same, temveč moramo ugotoviti, eh, kdo je bil v ozadju. Treba je torej zagotoviti, da bodo lahko preiskovalni sodniki svoje delo opravljali brez ustrahovanja. In tukaj se zdaj postavlja vprašanje, ali to lahko dosežemo s tem, da spremenimo medijske zakone ali potrebujemo strožje zakone eh, v zvezi z vplivom eh, politike in pa velikih podjetij. Dosti krat je v zadju. Eh, večji vpliv ali pa korupcija. Torej, tukaj gre za politično razpravo z našimi eh, državljani in državljankami, kaj je dopustno in kaj ni. Pomembno je povdariti, kako pomembni so mediji. Če imamo svobodo medijev, lahko dobimo zanesljive informacije in eh, to je del naše demokracije, nujni del. Na ta način eh, državljani lahko verjamejo tudi v pravno državo. Tako da me zanima, v kolikšni meri lahko pomagajo zakoni in v kolikšni meri moramo izvesti javno ozaveščanje o tem, kako pomembni so neodvisni mediji. Na ta način uh, bomo potem tudi dosegli, da, bod, da bodo državljani podprli vse te preiskovane novinari, ki so trenutno ustrahovani. Uh, Hvala lepa. Euh, Najlepša hvala za to, da ste mi dali besedo. Generalni sekretar novinarjev brez meja je dejal, da se je stanje medijev v Bolgariji eh, izjemno poslabšalo. 118. mesto zauzema Bulgarijo, Bulgarija, kar zadeva svobodo medijev. E, smo na dnu lestvice Evropske unije. Pred nami so države, ki niti niso članice Evropske unije. Bolgarski novinari so žrtve organiziranega kriminala in pa žrtve napadov e, vlade. In sicer zaradi tega, ker preizkujejo zlorabo evropskih sredstev in pa povezave med vladnimi predstavniki in pa mafijskimi združbami. Novinari več ne najdejo delovnega mesta, ko ga enkrat izgubijo. Cvetkov, Gešerova, Bogatova so le nekateri novinari, ki so bili aretirani eh, medtem, ko so upravljali preiskovalno delo vlada nadaljuje eh, z medijskim blatenjem Evropske unije, eh, pod nadzorom ima eh, vladne medije in na ta način zagotavlja enotno poročanje. Novinari se tako sami borijo z mafijo. Kako bi razložili to situacijo, to poslabšanje situacije v Bolgariji. Situacija je zaskrbljujoča, kdo je odgovoren za to situacijo v eh, državi članici Evropske unije. Is... Hvala. Sledi gospod Ruiz de Vesa. Muchas gracias, señor presidente. Primer... Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Najprej se zahvaljujem današnjim gostom. Mislim, da so predstavili zelo zanimiv pogled na razmere, ko gre za svobodo medijev. Po mojem mnenju je svoboda medijev gonilo demokracije. Če ni tega gonila, tega goriva, potem uh, je demokracija ohromljena. Demokracija ne more delovati brez informacij. Informacija nam omogoča, da opravljamo eh, svoje demokratično delo. Demokracija ni samo to, da glasujemo vsakih, eh, vsake štiri leta. Demokracija pomenijo tudi razprave, zato pa potrebujemo informacije, ki jih moramo dobiti od neodvisnih in svobodnih uh, medijev. Mislim, da bi morali z uh, večjih uh, strani pogledati na svobodo medijev. Videli smo, da obstajajo javni mediji, ki manipulirajo z slikami, obstajajo vladni mediji, ki manipulirajo z slikami, spet drugi širijo dezinformacije. Proti temu se moramo boriti, istočasno pa moramo zagotoviti um, pluralizem medijev. Tudi, ko gre za zasebne medije, obstajajo različni pristopi. Torej, mi moramo braniti svobodne medije moramo pa braniti tudi svobodo izražanja. To pomeni tudi umetniško izražanje, ki je prav tako ogroženo. To pomeni akademsko svobodo. Videli smo, kako je v Italiji bila sankcionirana učiteljica, ker je organizirala razpravo, kjer so potem kritizirali Salvinija in pa druge politike. Gre torej za večplastni problem. Eh, po eni strani moramo zagotoviti svobodo izražanja, po drugi strani pa tudi neodvisnost in svobodo medijev, kajti ti so bistvenega pomena za delovanje demokracije. Hvala. Sledi gospa Stardino. Tardino. Sì. Beh. Gospa Tardino. Ringrazio eh, per la parola. E Zahvaljujem se vam za besedo, zahvaljujem se tudi za predstavitve. Prisluhnili smo kolegu, ki je dejal, da je bila učiteljica kaznovana, ker je organizirala učno uro, na kateri se je kritiziralo Salvinja. Tukaj gre za eh, manipulacijo. Sem iz regije, kjer eh, o tem eh, razpravljamo. In uh, lahko vam povem, da je bila ta informacija uh, zares uh, uporabljena kot instrument. Danes uh, govorimo o lažnih uh, novicah in eh, seveda je potrebno zaščititi eh, novinarje. Po drugi strani pa je pomembno tudi, da se ne uporabljajo eh, novice za strani medijev kot orodje v razpravi. Potem se izkaže, da gre pravzaprav za lažne novice potem eh, se je poročalo o tej eh, isti eh, učiteljici in tudi o tem, kako ni bila zahtevana nobena kazen. Torej, potrebno je spoštovati pravice novinarjev, še prav posebej pa pravice državljanov, da dobijo ustrezne novice, ki so resne in resnične. Hvala. Sledi gospa Donat. Uh, Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila vsem, uh, ki ste danes tukaj in govorite o tem pomembnem vprašanju. Najprej bom postavila vprašanje v angliščini, potem pa bom govorila v mačarščini. V Evropskem parlamentu se mnogi ukvarjamo s tem, da bi podprli uh, zakonodajo Slap Act, ki smo ga že omenili. Podpreti želimo preiskovalno novinarstvo. No, ampak kako pa gledate na fizično ogroženost eh, na ravni Evropske unije? Kako je s kriminalizacijo? Ali menite, da bi kriminalizacija tega um, nadlegovanja novinarjev pomagala? No, zdaj pa bom začela v mačarščini. Hvala lepa za to, kolega, mačarski kolega, da ste nam v desetih minutah predstavili, kaj se na mačarskem vse dogaja. Videli smo, da se skuša novinarjem preprečiti, da bi lahko dobro upravljali svoje delo. Niste pa govorili o tem, da so novinari tudi fizično ogroženi. več, malce več bi želela izvedeti o tem pojavu. Novinari namreč očitno na mačarskem ne morejo pričakovati niti zaščite strani policije. Prav tako se ne morejo pritožiti, kadar pride do teh primerov uh, fizičnega nasilja. Kako lahko tukaj kaj postorimo? Hvala lepa. Hvala vam. Sledi gospa von Vize. Hvala lepa. Z velikim zanimanjem sem prisluhnila poročilom iz Mačarske in Romunije. Kot veste, bomo imeli v Združenem kraljestvu kmalu volitve in upam, da bo temu sledil še en referendum o članstvu v Evropski uniji. Ne bi želela zdaj primerjati eh, situacij v posamičnih državah. Vemo pa, da prihaja do množične manipulacije voljivcev, prišlo je do velikega vmešavanja, recimo pri nas, eh, ko smo imeli referendum leta dva tisoč šestnajst. Vlada je v Združenem kraljestvu vedno, eh, tisti vir različnih dezinformacij. No, eh, tukaj imamo pa tudi tiste zelo lažne novice, ki jih že imamo v, so, eh, družabnih medijih in eh, to je predmet razprave v Združenem kraljestvu dan danes. Zanima me vaš pogled. Kakšne so vaše izkušnje? Kakšen bi bil najbolj učinkovit uh, ukrep za zajezitev takega posed, poseganja, ko gre za lažne informacije? Hvala. Thank you. Hvala vam sledi, sledi gospod Barinarco. Eh, hvala, gospod predsedujoči, hvala vsem gostom. No, um, Danes je bil objavljen eh, sklep, ki eh, španski vladi omogoča prepoved eh, spletnih strani ali spletne objave, zato da bi dejansko spostavili državo digitalnega zavajanja. Ta vladni dekret postavlja Španijo ob bok državam, kot so recimo Kitajska. Um, to tudi ni v skladu z zakonodajo o pluralizmu medijev in svobodi medijev v Evropski uniji. Uh, v tej zakonodaji je zapisano, da države članice ne smejo omejevati dostopa do interneta, da ne smejo blokirati vsebin in da ne smejo uporabljati avtomatskih filtrov. Zato želimo izkoristiti vašo prisotnost, gospod Feniks. Ali menite, da je ta vladni dekret eh, v skladu za, za, temeljno, za listino o temeljnih svoboščinah in za pogodbo o delovanju Evropske unije? Hvala. Sledi gospa Štanoka. Ja, hvala, predsedojoči. Imam vprašanje za gospo Žuli Mažercak. Omenili ste, kar nekaj novinarjev, ki so bili zaprti, umorjeni, nadlegovani. No, ampak eh, jaz bi omenila tri manjše države, tri baltske države. Na seznam bi dodala še tri imena novinarjev iz teh držav. Ti ljudje so bili nekaj časa zaprti. Eh, omejena je ime bila Svoboda gibanja, gre za Jurija Aleksejeva, eh, eh, Vladimira in Lindermana in pa za Aleksandra Kaponjenka. V Litvi, v sosednji državi, je že več kot eno leto v zaporu zelo znan preiskovalni novinar Algertas Paleckis. Preiskoval je nedavno zgodovino. Denarno je bil že kaznovan zaradi svojih ugotovitev, zdaj je pa še zaprt. V teh državah je bilo vse to možno zaradi različnih dopolnil, dopolnil eh, kazenske zakonodaje. Namreč kriminalizirane so bile dejavnosti, ki so bile operjene zoper države, državo. če imamo tako zakonodajo, potem po mojem mnenju lahko dejansko kaznujemo skoraj da vsako eh, dejavnost preiskovalnega novinarja. Želela sem postaviti vprašanje. Zakaj se ravno zdaj dogaja, da se lahko odobri take, uh, taka dopolnila kazenske zakonodaje v državah članicah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 Seveda sem tudi poslanec, ampak enkrat novinar, vedno novinar. Ehm, nedavno sem bil odpuščen uh, zaradi zaradi dokumentov Paradise Paper. šlo je za primer, ko niti ni šlo za lažne novice, ampak za neke nevidne novice. Gre za neke velike dogodke, ki jih nihče ne more opisati. V Grčiji je prišlo do tega, da je bil odpoščen predsednik odbora za konkurenčnost. Izpostavil bi, da imamo štiri pomembne lasnike. Eden ima v lasti novinarje, dve televizijski postaji, en eh, televizijski kanal, plačilni kanal, eh, potem. Eh, eden je, rezultat, je, je lastnik nogometne ekipe in tako naprej. V glavnem, kar nekaj je takih velikih lastnikov, vsaj trije, in kako naj zdaj novinari dobro delaji, delajo. Ne morejo ustrezno upravljati svojega raziskovalnega dela. V Grčiji pravzaprav raziskovalni eh, novinar ne more delati. Mislim, da se moramo posvetiti temu vprašanju. Potrebujemo uh, majhne, neodvisne mreže Kaj ti? Če smo premajhni, ne moremo uh, preživeti. Zato se je treba povezovati. Treba je preučiti tudi to vprašanje eh, lastništva. Mogoče bi se moral s tem ukvarjati zlasti odbor Libe. Thank you. Hvala. Sledi gospa Kanko, dve minuti imate na voljo. Thank you, Mr. Chair, and thank you all for your strong. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala vsem, ki ste se oglasili. Oglasila se je gospa Kunke. Besedo pa je dobila gospa Kanko. Okay, so maybe you have some family in Burkina Faso where I was born. No, mogoče imate <laughs> kakšne sorodnike v Burkini Faso, kjer sem bila rojena. Hvala lepa za besedo. Odločila sem se, da bom navzoča na tej obravnavi. Eh, zlasti me je zanimal prispevek eh, novinarjev brez meja. V Burkini Faso imamo kar nekaj težav s svobodo medijev. Prvič sem se soočila z demokracijo, ko je bil umorjen moj prijatelj eh, v Burkini Faso leta 1999. Eh, to je bil tisti trenutek, ko smo začeli nekako verjeti v svobodo medijev in pa v demokracijo. Pa se potem ne bi nič zgodilo, če ne bi v Agadugu prišli predstavniki novinarjev brez meja. Prišli so torej v Burkino Faso in so zahtevali od vlade, da kolega je, kolega ponovno izkopljajo in da se stvari preiščejo. Kaj ti prvotno so zatrjevali, da je šlo za nesrečo. Ne vem, kako bi lahko šlo eh, za nesrečo, če uh, je uh, nekdo zgorel v svojem avtomobilu. Mi smo bili takrat še del študentskega gibanja in uh, smo podpirali tak pristop. Tako da eh, res podpiramo novinarje brez mm, meja, daje nam veliko upanja, zlasti, ko gre za vzpostavljanje demokracije. To je bilo pred 20 leti. Takrat še nismo imeli na voljo tehnologije, ki jo imamo danes. No, eh, svoboda medijev nima nobenih meja. Seveda, mogoče se lahko spomnite novinarke Džemalke Šuvi. Eh, poleg tega pa so tukaj potem še eh, vprašljivi pristopi na področju novinarstva. Ponavadi imamo eh, kakšne posameznike, ki imajo v rokah medijske hiše in potem naročajo, kako je treba poročati. In to pomeni v bistvu padec novinarstva. Danes je treba uh, poskrbeti za to, da se novinarstvo ohrani, kajti če imamo svobodo novinarstva, potem moramo poskrbeti tudi za kakovost novinarskega dela. Hvala lepa. Gospa Fox je naslednja. Sorry. Apologies veliko veselje mi je, ko lahko poslušam predstavitve o tako bistvenih vprašanjih. Razumem pa, ko ljudje pravijo, da imamo v Evropi veliko protimedijske uh, retorike. Mm, to je neke vrste udrihanje po glavnih medijih. No, res je tako. Mnogi državljani eh, se včasih potuč, počutijo tako, da jih mediji nekako ne eh, obravnavajo tako, kot bi si želeli. Dejstvo je, da imamo neke vrste medijski mehur, ko vsi novinarji razmišljajo podobno, je to problematično. Britanski mediji, britanski novinarji nekako niso pričakovali, da bodo britanski državljani glasovali za brexit, zato tudi niso pravili eh, preiskovalnega dela, ki bi ga morali. Enako eh, tudi niso bili pripravljeni na prihod Donalda Trumpa. Šlo je torej za neke vrste eh, balon. Mediji so dostikrat lahko zaslepljeni s populizmom in novinarstvo samo včasih ni dovolj raziskovalno. Preveč se ukvarja z mnenji, zlasti z mnenji majhnih skupin ljudi. Mislim tudi, da je včasih dobro, da se o, ljudje včasih odmaknejo od teh mainstream medijev in da o, oblikujejo, da se oblikujejo neke vrste alternativni mediji, tako kot so se recimo na Mačarskem zakaj v Združenem kraljestvu poznamo rumene jobiče? Ne zato, ker bi eh, poslušali o tem eh, po eh, glavnih novicah oziroma prek BBC-ja, ne, obstajajo torej posamezni novinari, ki govorijo o tem in nas te stvari zanimajo. No, mene pa zanima, v kolikšni meri se preverjajo dejstva. Bojim se, da bi imeli neke vrste uradno resnico kako bomo vedeli, kdo bo odločal, kaj je točno in kaj je resnično. Danes uh, smo se o tem že pogovarjali, govorili ste o, o lažnih novicah, o, o dezinformacijah v povezavi z Brexitom. Um, potem se lahko vprašamo, zakaj nekdo ne voli na način, uh, kot ste vi pričakovali mislim, da tudi z eh, zakonodajo ne moremo vsega prepovedati, kajti s tem odpremo vrata za napad na svobodo uh, medijev. Kajti vedno potrebujemo svobodo, to je tista srčika vsega. Hvala lepa. Sledi gospod Patrik Jaki. Hvala. Nadaljeval bom v polščini. prisluhnil sem vašim predstavitvam in privevajo me mešani občutki. Po eni strani obravnavamo zelo pomembna vprašanja, recimo tiste na Slovaškem in pa na Malti, po drugi strani pa govorimo o tem, da se bomo borili proti dezinformacijam. In zdaj uporabljate določene argumente v zvezi s tem. na polskem recimo imamo enega založnika, gospoda Pionteka, in eden od politikov je izkoristil pravico na sodišču, da zaščiti svoje ime. In to je potem primer grožnje za, da bi izgubili svobodo medijev. Imeli smo tudi sodbo na to temo, no, verjetno veste, da je bil izid negativen. Uh, gospod Pjontek je na koncu izgubil, kajti uporabljal, uporabljal je lažne informacije. To je recimo primer težave uh, s svobodo medijev na polskem. Na polskem imamo nekako dva tabora. Vse skupaj eh, se je končalo na koncu na upravnem sodišču. Ali mogoče že eh, poznate te primere ali tudi sami mogoče uporabljate dezinformacije? Ali ima morda komisija novice o tem, kako se je končala ta? Eh, kako se je končal ta postopek. Torej, če se želimo boriti proti lažnim informacijam, moramo tudi sami paziti na to, da sami ne uh, Eh, razširjamo lažnih informacij. Tako da vas prosim, da ohranjate razpravo na profesionalni ravni. Na polskem imamo torej dve sodbi in eh, zanima me, na kakšni podlagi ste eh, govorili o tem, ali je šlo tudi za neke vrste lažne informacije. Gospod Ramovič, naslednji. Шановні Адамовичем. Госпа Адамович, все привічуємо. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Zahvaljujem se tudi vsem govornikom. Hvala lepa za povabilo. Hvala pa tudi, da ste predstavili konkretne primere. kakšna je situacija na Poljskem? Novinari so tisti, ki odkrivajo eh, različne afere, politične stranke jih potem kritizirajo. In te novinarje se potem pogosto zasledujejo, omejuje se njihova poklicna svoboda. No, mogoče jim v prvem koraku čelo, celo uspe, da zagotovijo neko pravico ampak zgodi se, da se potem stvar ne zaključi s tem. No, zdaj imamo sodbo in sodba mora najprej postati pravnomočna. Situacija je zapletena. Zahvaljujem se predstavniku komisije. za vse, kar počne komisija, zato da se ohrani svoboda izražanja. In tukaj zdaj lahko postavim vprašanje, kaj še lahko storimo, da zaščitimo svobodne medije, svobodno besedo, hkrati pa ne spodbujamo sovražnosti, ne širimo dezinformacij. Kje torej naj potegnemo mejo? Kaj lahko storimo v parlamentu samem? Mogoče bi potrebovali neke vrste pravni akt, da točno opredelimo tudi, kaj to je sovraštvo. Gospod Terhec je naslednji. Najprej bi se zahvalil organizatorju za tale dogodek. Mislim, da je zelo pomembno, da dobimo priložnost, da spregovorimo o svobodi medijev. Prihajam iz nekdanje komunistične države, več kot 16 let sem živel v ZDA, tako da sem lahko videl, kako so delovali mediji, kako so se odzivali v nekdanji komunistični državi in kako je s tem v ZDA. Čisto sem se naučil. Vseh teh letih mediji so četrta moč, četrta veja. Imamo namreč tri, zakonodajno, izvršilno in sodno in one morajo zagotavljati uh, in braniti pravice posameznikov in pri tem imajo potem vlogo tudi mediji v vsaki družbi. Tukaj imamo kolege, ki se s tem ukvarjajo. Naj citiram, mediji so včasih zaslepljeni zaradi populizma. En od kolegov je to uh, povedal. In če si zdaj pogledamo, kakšna je situacija v Romuniji, če se strinjamo, da je vloga medijev taka, da se ustrezno poroča in da se tudi zaščiti pravice posameznikov, potem pogledajmo, kaj smo videli v Romuniji v zadnjih letih. Novinari, ki želijo zaščititi posameznika, najdejo tudi nekakšne izgovore za uh, določene postopke države zoper posameznike. Nekako skušajo najti opravičilo za oblasti, da krši, kršijo temeljne pravice posameznikov. Naj vam podam konkreten primer. Vsi govorijo o Romuniji. In ko se izpostavi uh, ta država, se takoj uh, izpostavi tudi vprašanje uh, sodstva oziroma pravičnosti. V Evropski uniji je Eurobarometer ugotovil, da je zaupanje v Romuniji v pravosodni sistem padlo za 50 odstotkov. To je bil največji padec po celotni Evropski uniji. Torej, tisti ljudje, ki jih država izkorišča, bodi si, da so to sodniki, nevladne organizacije, posameznike, vsi ti izpostavijo to izkoriščanje. Namesto tega bi morali imeti razpravo. Namesto razprave pa se vse to takoj personalizira. Še dve sekundi mi dajte. E, tukaj imamo tudi predstavnike poročevalcev oziroma novinarjev brez meja. Ti so navedli, da je nekdo, eh, da, da deluje tudi nekako v, v, pri obleki tajnih agentov. Včasih uh, se sprejema uh, dejstvo, da uh, se kršijo pravice nekaterih ljudi in te ljudi se nekako jemlje kot kolateralno škodo in to se jemlje kot eh, dejstvo. Um, gospod Smeker, Renew, najlepša hvala, gospod predsedujoči in hvala lepa gostom, še prav posebej obima preiskovalnima novinarjema. Eh, nimam nobenega vprašanja, eh, imam zgolj osebno mnenje prihajam iz Slovaške, ker je bil Jan Kucijak ubit pred eh, več kot enim letom. In njegova tragična smrt je sprožila preiskavo, ki razmeroma dobro napreduje in s tem se je sprožil plas eh, na Slovaškem in eh, razkrila, so se povezave med organiziranimi kriminalnimi združbami in pa eh, sodniki, vladnimi predstavniki, politiki in tako naprej, tudi zahvaljujoč pritisku Evropskega parlamenta. Mislim, da sedaj vsi v moji državi eh, razumejo, da je njegovo delo spremenilo Slovaško zavedno, pa tudi njegova smrt toliko zgolj. Uh, za gospodu Tapolaga, eh, gospodeli in ostale. Nadaljujte z vašim delom, Evropski parlament vas bo podpiral. Hvala lepa. Gospa Hunke. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Pennings, katera se vam zdi ključna pobuda z strani Evropskega parlamenta, ki bi lahko izboljšala varnost novinarjev in gospa Maječak, katere pravne pobude bi eh, lahko sprejeli za to, da bi zaščitili svobodo medijev in pa da bi eh, preprečili eh, nekaznivost tistih, ki napadajo novinarje. Najlepša hvala. Naslednji govorec. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Svoboda medijev in svoboda izražanja mnenja je seveda ključni element demokracije. To je zelo pomembno in zelo pomembno je, da si lahko tudi eh, svobodno oblikujemo mnenje. Ne bi smeli imeti predpisanih političnih mnen ki bi jih morali prevzeti vsi. V primeru Malte in pa Slovaške je prišlo do umora novinarjev in seveda je to grozljiv napad na demokracijo in pa na svobodo izražanja in zato se moramo z tem soočiti. Moram povdariti, da je to izjemno pomembno, hkrati pa se želim odzvati tudi na to, kar je bilo povedano o mačarski, eh, kajti eh, to se mi zdi izjemno enostranska, manipulativna predstavitev. Pravzaprav je šlo za edinstveno manipulacijo resničnosti. Dejstvo je, da imamo na mačarskem živahno in svobodno medijsko razpravo, ravno kar smo imeli lokalne volitve. Eh, kampanja je potekala svobodno in rezultati to tudi kažejo. Rekl bi, da je javna razprava eh, bolj svobodna na mačarskem kot eh, na številnih drugih področjih Evropske unije. Kar pa se je spremenilo na mačarskem, je, da imamo medijske kanale, ki so konzervativni. V preteklosti jih nismo imeli. In zdi se mi, da to moti številne na levici. In uh, njihova reakcija je izkrivljanje resničnosti in pa provoktiv, provokativna politična dejanja. Samo še informacija. Največje televizijske družbe, eh, največje tiskarne, časopise in tako naprej so uh, kritični do vlade. Vsak lahko zapiše, kar želi. Vsak lahko ima lastno politično mnenje. Ampak eh, potem je to potrebno imenovati politični aktivizem, ne pa objektivno novinarstvo. Gospod Čudar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Neverjetno je, kaj vse smo danes eh, slišali. Jaz sem mislil, da eh, to v evropskih državah ne obstaja, vračamo se pravzaprav v srednji vek. In rad bi citiral tistega, ki je dejal, da ni vedno istega mnenja, ampak eh, da je pripravljen žrtvovati svoje življenje zato, da bi zagovarjal svoje mnenje. Na ravni Evropske unije moramo učinkovito delovati eh, zopr ustrahovanje novinarjev. V parlamentu sem predlagal zakon, in sicer, da bi 10 odstotkov sredstev, eh, ki so zbrana zaradi eh, razkriti preiskovalnih novinarjev vrnili eh, preiskovalnim novinarjem? Če eh, lahko danes v Evropski uniji novinarje nekdo nekaznovano ustrahuje, potem je to povsem nespremljivo. V, v Romuniji sem se zauzemal za novinarje, pa tudi za gasilce, zdravnike in druge, ki so ravno tako tarče napadov. Tudi njih moramo zaščititi. In če imate kakšen koli predlog, sem pripravljena sodelovanje. Želimo zaščititi vse tiste novinarje, ki si prizadevajo za dobro družbe na splošno lažne novice lahko povzročijo veliko škodo, zato potrebujemo dobro ravnotežje, dobre rešitve. Tako da več uh, takšnih eh, dejanj v Evropi ne bo. Gospa Strugarjo, hvala lepa. Naj začnem uh, zgolj z izjavo, da se strinjam z kolegom Kristjanom, ki je govoril o uh, lažeh. Uh, o pomankanju uh, zaupanja v medije in tako naprej. Dajvon Kolesko uh, bi moral še zmeraj plačati 60 milijonov romunski državi, uh, je pa hkrati uh, tudi medijski mogotec uh, in večino teh lažnih novic uh, predvajajo ravno oziroma širijo ravno njegovi mediji. Uh, Tukaj so predstavniki komisije, pa tudi sveta Evrope. Govorili smo o tem, kako zelo pomembno je, da zaščitimo preiskovalne novinarje in slišali eh, ste različne zgodbe in takšnih zgodb je še več, kajti eh, lani leta 2018 so bili bolgarski in pa romunski novinari areterani zaradi tega, ker so raziskovali, kako se uporabljajo evropska sredstva v eh, Romuniji. Eh, imamo mehanizme za zaščito novinarjev tretjih držav, nimamo pa mehanizma, ki bi zaščitil preiskovalne novinarje iz Evropske unije. Torej, dragi predstavniki Evropskega sveta in dragi predstavniki Evropske komisije, potrebno je sprejeti nadaljne ukrepe. Tri prednostne naloge. Povejte nam, prosim, kako boste sodelovali pri spopadanju z tem izzivom. Prosim, upoštevajte priporočila, ki so jih podali kolegi. recimo eh, predstavnica novinarjev brez meja je govorila o možnosti eh, sprožitve alarma v primeru nujne situacije. In poleg tega je se potrebno zavedati tudi tega, da nimamo na voljo dovolj sredstev, potrebujemo stalni sklad za preiskovalno novinarstvo. Na ta način bomo umilili pritisk uh, na novinarje pri financiranju njihovih projektov. Mogoče bi lahko naredili korak naprej v tej smeri. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa se vračamo k panelistom. Štirje so. Seveda smo začeli danes zjutraj in presegli eh, svoj časovni okvir pri vsaki točki. To se je zgodilo tudi tokrat. In zato se vam vnaprej zahvaljujem, eh, da boste čim krajši. Vem, da ste slišali. Eh, ogromno vprašanj, ampak prosim, eh, da eh, poskusite povzeti. Torej, prvi krok odgovorov se pričenja, vsak dobi na voljo tri minute, kajti presegli smo časovni okvir in čaka nas še naslednji panel. Gospod Pennings, lahko začnete. Najlepša hvala. Ne bom mogel odgovoriti na vsako individualno vprašanje ampak naj rečem, da moramo zagotoviti, da bomo lahko preprečili ustrahovanje novinarjev, zaščititi moramo kakovostno novinarstvo, zaščititi moramo novinarje in vzpostaviti moramo ustrezne mehanizme, kajti v tem trenutku novinari nimajo nobenega zaupanja v eh, inštitucije, tudi ne v združenje novinarjev. Pri, eh, zaščiti eh, njihovih pravic. Eh, potem moramo zagotoviti tudi učinkovit eh, kazenski pregon v državah članicah, v primerih, da prihaja do jasnih kršitev. Drugič. Upoštevati moramo tudi ozračje v številnih evropskih državah v tem trenutku gre za izkoreninjenje pluralizma, medijskega pluralizma, vedno več uh, monopolov imamo. Manjši mediji so ogroženi. Tretjič, uh, vzpodbujati moramo medijsko pismenost zaščititi in spodbujati moramo novinarstvo. Na ta način bomo izboljšali pogoje za delo novinarjev in zagotoviti moramo pluralnost, pluralizem eh, medijev in pa eh, medijsko pismenost. In Evropski parlament eh, ima pri tem prav posebno ulogo. Evropske inštitucije zagotavljajo sredstva, predvsem za nove države članice in uh, zaradi tega morajo tudi prevzeti svoj del odgovornosti v primeru, da pride do korupcije pri uporabi teh sredstev. Torej, to je odgovornost evropskih inštitucij. Evropske inštitucije potrebujejo obveščanje, zgodne obveščanje, pa naj bo to eh, rdeči alarm ali pa karkoli drugega. Hvala lepa, gospod Penings, hvala lepa, da ste bili tako kratki. Sedaj pa predstavnica novinarjev brez meja, gospa Mažrčak. Najlepša hvala, eh, tri minute imamo, mm, imam na voljo in skušala bom biti čim krajša. Prihodni teden od eh, do 12. do 18. ure bo v Evropskem parlamentu eh, potekal eh, dogodek, ki ga organizirajo eh, številni mediji, gre oziroma organizacije za svobodo medijev in sicer na temo ukrepov, ki bi jih lahko sprejel Evropski parlament za vzpostavitev ustreznih postopkov kazenskega pregona financiranje neodvisnih medijev, ja, seveda se posem strinjam, potrebujemo več sredstev. Politika nekaznovanja je seveda velik problem, pa naj gre tukaj za politiko od blizu ali od daleč potrebujemo ustrezen politični pritisk na tiste države, kjer so novinari eh, ogroženi. Eh, potrebujemo eh, rdeči alarm za te primere in komisija mora v primeru, da je ta alarm sprožen, stopiti v stik z vladami držav članic, kjer prihaja do kršitev. Eh, tukaj eh, so naša priporočila, prosim, vzamite si kopijo teh priporočil, tako da bom čim krajša. Sedaj pa še naša dva preiskovalna novinarja. Najprej gospod Erderli. V zadnjih desetih mesecih prejemamo več eh, grožen kot v preteklosti šest let in pol se že ukvarjam z novinarskim delom. Eh, skušali smo se obrniti na pristojne organe in sprejeli smo eh, tudi ustrezna priporočila za zaposlene, kaj storiti, če se nekdo pojavi na tvojem hišnem pragu eh, ali kaj podobnega. To je nekaj posebno novega za nas. možnosti za izboljšanje situacije. Evropska unija ima pravila eh, za konkurenco. Če je 400 eh, medijev združenih pod eno streho, eh, to najbrž ni v skladu z pravili Evropske unije. Ali je to zares dobro? za raznolikost eh, men. Prepričan sem, eh, da eh, bi si morali to ogledati, mačarska vlada tega zagotovo ne počne. Gospod Topalaga, vi pa dobite kot zadnji besedo. Kar zadeva spremembo zakonodaje, mislim, da sprememba zakonodaje ni potrebna, kajti preiskovalni novinarji vedo, kaj počnejo, potrebujejo pa pravno pomoč in pa sredstva za pravno pomoč. To je za nje ključnega pomena. Širjenje lažnih informacij in zastavljeno je bilo vprašanje v zvezi s Brexitom. Boj proti širjenju lažnih informacij ni mogoč, tako kot ni mogoče zaustaviti eh, dežja ali pa vetra. Lahko se eh, pa proti temu borimo s tem, eh, da predstavimo resnico. In vzgibati se je potrebno Rusiji v primeru Združenega kraljestva. V romunščini bom odgovoril gospodu Terhešu, da bom jasnejši. gospod Terheš, dejali ste, da zagovarjamo zlorabe. To ni res. To je laž. Vaša stranka stvari predstavlja tako, eh, da so eh, obsojeni politiki eh, pravzaprav žrtve. Vi ste gospodna Dragneja zagovarjali. kritizirali ste ga, preden ste bili uvrščeni na seznam kandidatu za evropskega poslanca, potem pa ste ga zagovarjali. Preden ste bili postali politik, pa ste pravzaprav bili duhovnik. In kot duhovnik zagovarjate eh, tatu, ki eh, je eh, kupoval glasove. To je bil osebni napak napad in zato imam pravico odgovoriti. Ja, prosim. Prvič, še zmeraj sem duhovnik, drugič nisem zagovarjal nobenega politika. Zagovarjal sem pravico vsakega romunskega državljana, eh, ki je bil obtožen strani katerekoli državne inštitucije, da se spoštujejo njegove pravice, pa naj bo to preprost državljan ali pa politik. In poleg politikov je bilo uh, tukaj tudi na tisoče navadnih državljanov, o katerih mediji niso poročali, katerih življenja so bila uničena, nekateri so celo umrli in uh, potem, ko so umrli, je sodstvo ugotovilo, da niso krivi. Torej, kdo jih bo sedaj pripeljal nazaj? Dobro, to je bil kratek odgovor. Ne moremo zaključiti. z izjavo, da je to konec te razprave, kajti to je razprava, ki se bo zagotovo nadaljevala v naslednjih letih, kajti. Vse stranke so zaskrbljene zaradi temeljnih eh, človekovih pravic, eh, zaradi boja proti sovražnemu govoru, poleg tega so zaskrbljene tudi vse države članice. Eh, pa tukaj ne govorim zgolj o političnih procesih, o volitvah, ampak o vsakdanjem življenju, o vseh vidikih vsakdanjega življenja. In zaradi tega se zaenkrat od vas poslavljamo in se vam zahvaljujemo za vaša prizadevanja za najpomembnejše vrednote evropske agende. Hvala lepa vsem štirim gostom. Počastili ste ta parlament s tem, ko ste se odzvali na vabilo odbora za državljanske svoboščine in pravice in zato se vam globoko zahvaljujemo. Ja, aplaus eh, je vsekakor dobrodošel. And, uh, in z to predstavitvijo bomo nadaljevali in sicer eh, bomo nadaljevali sedaj z drugim panelom. Hvala lepa, torej še enkrat vabim naslednje štiri goste, da se nam pridružijo. Thank you. Še eno uro in pol imamo do konca današnje seje. Uro in pol, torej. Nadaljujmo. We welcome pozdravljamo vse štiri paneliste v drugem delu današnje predstavitve. Tema je boj proti sovražnemu govoru eh, na spletu in v tradicionalnih medijih eh, in boj proti širjenju lažnih informacij. Maja Mazurkevič je z nami, ki predstavlja Alliance for Europe, eh, potem je tukaj gospod Diego Naranjo, ki bo govoril v imenu organizacije European Digital Rights, potem eh, tretji gost je Daniel Milo iz Globsec Policy Institute in pa Katrin eh, Hugendubl, direktorica organizacije ILGA. Evropa. Po predstavitvah bo sledil krok vprašanj in odgovorov, pač kolikor bomo imeli časa. Začeli bomo z gospodom Macurkijevič, ki predstavlja Alliance for Europe, zavezništvo za Evropo. Beseda je vaša. Hmm. Najlepša hvala. Predstavljam Alliance for Europe. To je platforma za sodelovanje organizacij, ki so prodemokratične in proevropske. Poleg tega pa uh, sem tudi predstavnica skupnosti na polskem, ki se bori proti lažnim novicam na spletu in v tradicionalnih medijih. Govorila bom o lažnih informacijah in o sovražnem govoru. Osredotočila se bom predvsem na polsko. Uh, vendar pa bi rada povedala, da se to dogaja povsod po Evropski uniji, v vseh eh, državah in da Poljska ni edinstven primer. Govorimo o nečem, kar se dogaja eh, sedaj in tukaj in te lažne informacije vplivajo na našo prihodnost. Če ne bomo kmalo spoznali, da se moramo z vsemi sredstvi boriti proti eh, lažnim informacijami, Eh, bomo zares imeli težave čez deset let ali pa morda še prej. Eh, Poljska je med najbolj proevropskimi narodi v Evropski uniji. 80-90 odstotkov eh, Poljakov na vprašanje, ali so proevropsko usmerjeni, odgovori z da. To je pozitiven primer. Ampak ali lahko pride tudi do spremembe tega mnenja? v začetku leta 2015, torej pred vsemi volitvami, eh, ki so potekale eh, na polskem, eh, so bili Poljaki za to, da sprejmemo begunce. Zaradi propagande, ki je potekala v medijih in ki so jo vodili tudi različni politiki, se je ta odnos spremenil. Ob koncu leta 2015 se je večina Poljakov odločila, da ne želi sprejeti beguncev. In ali lahko to vodi tudi v spremembo odnosa do Evropske unije? Ob koncu leta 2017, decembra, je bila izvedena anketa Evro Polske znanstvene akademije eh, in vprašanje je bilo, kaj bi storili, eh, če bi eh, vas Evropska unija prisila, da sprejmete begunce. So Poljaki dejali, da da uh, so proti temu, tudi če bi to pomenilo, da mora zapustiti Evropsko unijo in sicer kar 51,2 odstotka je Poljakov je izreklo takšno mnenje. Kar smo videli uh, na spletu. Uh, To, temu smo bili priča že pred letom 2015. To, kar smo videli, eh, je vzbudilo strah, šlo je za manipulacijo in pa lažne informacije. Spremljamo, kaj se dogaja na spletu in opažamo, da je veliko eh, slik eh, usmerjenih zoper begunce. Gre v glavnem za emocional, emocionalne slike, ki so popolnoma lažne, ampak v številnih primerjih gre ne le za leži, ampak tudi za manipulacijo. Eh, kaj pa se je zgodilo pred nedavnim. Eh, Jaroslav Kačinski je dejal, da begunci prinašajo seboj eh, tropske bolezni in da je Poljska izjemno homogena država. Propaganda. Je spremenila obraz ljudi, ki jih ne poznamo. Včeraj eh, smo eh, slišali novo ložno, no-, lažno novico in sicer, da naj bi včeraj umintno potekali izgredi, ki naj bi jih povzročili eh, begunci. Eh, to je bila lažna novica, ki pa se je hitro razširila na eh, polskem spletu. Nadaljna informacija. Eh, predvsem iz leta 2017, eh, se nanaša na šarijo, na območja, kjer se uporablja šarija in kamor drugi nimajo vstopa. To ponavljajo tudi eh, politiki, to se pogosto pojavlja v medijih, številni govorijo tudi o švedskem primeru in predstavljajo laži, o situaciji na švedskem. 13 posilstev naj bi bilo na švedskem eh, na dan in za vsa ta posilstva naj bi bili krivi begunci. Kaj pa Evropska unija? Kot smo dejali, spremljamo dogajanje na spletu eh, in skupaj z eh, fundacijo Battery opazujemo odnos polskih državljanov do Evropske unije. 87 odstotkov komentarjev uporabnikov interneta je bilo negativnih. Velika večina teh komentarjev je bilo lažnih, ko smo se poglobili. Kot sem predejala, je Poljska ena izmed najbolj proevropsko usmerjenih eh, držav, ampak 87 odstotkov komentarjev je eh, na temo Evropske unije je negativnih. In če samo pomislimo, kje ljudje iščejo uh, informacije, uh, lahko hitro ugotovimo, uh, da jih iščejo na spletu. Poleg tega polski politiki eh, povdarjajo tudi, da Poljska plačuje več v proračun Evropske unije, eh, kot pa dobi sredstev iz tega proračuna. In če eh, skušaš to preveriti eh, na eh, Google, potem uh, se zdi, da je to res, uh, ampak seveda gre za lažno novico. Katere so najbolj priljubljene teme na polskem? Uh, eh, ukvarjamo se tudi z lažnimi informacijami pred parlamentarnimi volitvami na polskem. Poročilo bo zaključeno do konca novembra. Velika večina lažnih informacij se nanaša na skupino LGBT, eh, gre za antisemitizem, za tujce, v glavnem za begunce, pa tudi eh, novice v zvezi z eh, ekologijo se pojavljajo, v zvezi z podnebnimi spremembami in pa z nesrečo v. Podjetju za čiščenje odpadnih voda ne eh, sledimo le temu, kaj se dogaja na Polskem, ampak tudi v Združenem kraljestvu in v eh, Nemčiji, kajti mislim, da eh, je pravilno, da na to temo gledamo za širšega vidika. Tudi v Nemčiji je veliko govora o tujcih, o ekologiji, o svobodi govora. In najbolj priljubljene teme v Združenem kraljestvu so trenutno volitve, antisemitizem, priseljenci, uh, Eh, in pa uh, predvolilni dogovori. In ko se pogovarjamo z našim kolegom v Združenem kraljestvu, je dejal, da bi bilo bolje vprašanje, boljše vprašanje, kje pravzaprav ni lažnih novic. Evropska unija je torej tarča eh, lažnih novic, eh, populisti uporabljajo množične medije, pravijo, da, da je Evropska unija maorična družba, iz katere prihaja vso zlo. Če tega ne bomo zaustavili, potem bo prišlo do spremembe odnosa ne le polskih, ampak tudi drugih državljanov. Eh, do Evropske unije. Eh, torej, eh, nov sovražnik, številka ena na polskem, je skupnost LGBTQIA. Veliko novic je bilo na to temo v medijih. Gre za uh, predvsem občutke, eh, modra eh, črta kaže negativne komentarje, ampak ko smo se poglobili, kaj natančno je zapisano, smo videli, da ti komentarji niso negativni, niso neutralni, ampak so negativni, ampak da uporabljajo um, eh, neutralno izrazoslovje. kot eh, vidite, je doseg teh novic izjemno velik. Ko je prometa bilo največ, to je bilo julija. Videli boste, kaj se je takrat zgodilo na polskem. Se je številka pospela na 400 eh, milijonov uporabnikov. Tukaj lahko vidite ključne besede, torej ključnike kaj uporabniki interneta pravijo o predstavnikih manjšin. E, pogosto omenjajo pedofile. Številni govorijo o, o eh, pedofiliji strani LGBTQIA skupnosti. Potem je potekala reportaža, 11. De, bila predla, predvajena reportaža 11. oktobra 2019 pred eh, polskimi volitvami, nekaj ur pred eh, predvolilnim molkom eh, na temo LGBT. To je bilo v obdobju, ko vsi gledajo televizijo in sicer ob 20. uri. In seveda je bila ta eh, reportaža eh, izjemno izkrivljena. Eh, predstavljeno je bilo, kot da se to dogaja na polskem, pravzaprav pa je šlo za neko drugo državo. Rečeno je bilo, da LGBT, skupina LGBT plačuje tujcem, da prihajajo na Polsko. In hitro bom zaključila. Eh, tukaj lahko vidite namestnika župana Marja iz eh, Varšave, ki je odkrito homoseksualec, zato so ga tako predstavili 22. do 29. julija. Je eh, potekala parada ponosa v Bialistoku, prišlo je do izgredov, pripravljali so se tudi na teroristične napade in veliko je bilo brutalnih napadov. In na zadnje bi rada povedala še, da ima sovražni govor zelo velik vpliv in Zaradi sovražnega govora je prišlo tudi eh, do umora Pavla Adamoviča, eh, župana Gdanska. 1773 krat eh, so mediji negativno govorili o Adamoviču, v letu 2018 to pomeni petkrat na dan. Hvala lepa za vašo obsežno predstavitev in temeljito predstavitev. Ampak prosim, da se zavedate dejstva, da imamo štiri govornike, potem pa bomo imeli še krok vprašanj in odgovorov. Sedaj pa dajmo besedo gospodu Diego Naranji, ki tukaj predstavlja European Digital Rights. Hvala lepa, smo mrežje. Samo mreža 54 podjetij, ki se zauzemajo za digitalne pravice no, eh, lahko bi rekli, da sovražimo sovražni govor, ljubimo pa digitalni govor. Naj pojasnim, za kakšno razliko tukaj gre. Najprej v zvezi z kontekstom. Eh, politika platformam do, nalaga vedno večjo odgovornost, da bi naj nadzorovali svoje vsebine. Prihaja akt o digitalnih storitvah, ta bi lahko bil še eh, širši kot eh, direktiva o e-trgovini. Eh, prav tako imamo tukaj še nekatere druge zakonodaje in pa tako, tako imenovani kodeks ravnanja o sovražnem govoru in pa desinformacijah. Zdi se pa, da ni ustrezne ocene učinka teh pobud na človekove pravice kodeks ravnanja o, eh, o digitalnih pravicah naj ne bi imel nobenega posebnega učinka na pravice posameznikov. Veliko desinformacij prihaja iz eh, uradnih virov, recimo um, iz eh, kanalov, kot je Fox v ZDA, potem tudi na podlagi strankarskih informacij, stranke Vox v Španiji in tako naprej. Eh, pravzaprav eh, sovražni govor predstavlja samo majhen delež eh, digitalnega govora. Je pa problematičen eh, sovražni govor v eh, raznih investicijah, ki eh, na legitimen način uporabljajo sovražni govor za širjenje svojih propagand in informacij. To počnejo nedemokratične stranke na nacionalni ravni in na evropski ravni. Tukaj vidimo dva glavna problema pravna država se težko prilagaja novim tehnologijam, problematičen pa je tudi poslovni model glavnih internetnih storitev. Najprej pravna država. Uh, vsako sekundo je objavljenih 3 milijone uh, objav na Facebooku, torej informacije ogromno, uh, eh, 4 ure materijala se množi vsako sekundo na YouTube. To so količine informacij, ki jih je ne mogoče prebaviti, ne moremo uh, pregledati vsake posamezne izmed teh vsebin. Velika večina teh odločitev, veliko večino teh odločitev pa potem sprejemajo zasebna podjetja, ki so odvisna od svojih, uh, pogojih, od svojih pogojev delovanja. Zato prihaja do um, nekakšnega poljubnega odstranjevanja vsebin, vidimo pristranske odločitve. Uh, in uh, vidimo odločitve, ki so sprejete na podlagi ameriške kulture svobodnega govora. Glenn Greenwald je rekel, da sovražni govor v Evropski uniji prizadeva predvsem leve uh, stranke ali pa leva gibanja. Um, Women Pro Choice je bil recimo blokiran 20 eh, dni pred eh, tem, ko je bil eh, organiziran referendum o splavu na Irskem. Pogosto so torej žrtve sovražnega govora skupina LGBT, ženske, otroci, manjšine in tako naprej. pogosto so uporabljeni nekakšni eh, magični eh, filtri nalaganja, ki avtomatsko blokirajo določene vsebine. In mm, nihče potem ne preučuje podatkov o tem, zakaj se je to zgodilo, zakaj je bila določena osebina odstranjena in kako lahko proti temu ukrepamo. Uh, filtri sami ne morejo prepoznati vseh nijans, zato je tukaj eh, veliko tvegan, lahko bi odstranjevali tudi legitimni govor iz spleta za tovrstnimi tehnologijami. Naslednji problem, s katerim se soočamo še teže, je pomankanje usklajenih definicij o sovražnem govoru. Eno izmed poročil komisije ugotavlja, da tukaj obstaja veliko razlik med zakonodajami držav članic, kljub temu, da se Evropska unija prizadeva za to, da bi definicijo sovražnega govora uskladila. Eh, potem eh, eh, gre tudi za ehm, doseg posameznih vsebin. Ne gre torej za vsebino samo, ampak gre za domet te vsebine pogosto gre za eh, recimo avtomatsko sledenje vašemu obnašanju interneta, torej gre za zasebna podjetja, ki preučujejo in si zabeležijo, na kaj kliknete, kolikokrat in tako naprej. В примеру YouTube je bilo ugotovljeno, da bolj kot je provokativna vsebina, več eh, pozornosti eh, s tem pritegne in eh, več časa si potem ljudje ogledujejo te vsebine in večji dobiček prinašajo te vsebine. To se dogaja v primeru skrajne levice, če iščete to vrstne vsebine ali pa če iščete skrajno desne vsebine. Trenutni poslovni spletni modeli so pravzaprav namenjeni k temu, da vas zavedajo v vedno eh, večje število dezinformacij in pa sovražnega govora. Na ta način vas želijo obdržati na svojih spletnih straneh in na ta način vam lahko potem splot, sproti um, prikazujejo še oglase, zato da potem kupite stvari, ki jih ne potrebujete. No, um, ko gre za priporočila, je nekatere zmed tih objavil svet eh, Evrope. Uh, ta priporočila se mi zdijo primerna. Bi pa dodal še to. Politični pristop se osredotoča predvsem na simptome problema, ne pa na izvor samega problema rešitev je veliko bolj kompleksna. Ni dovolj, da preberemo v tisku objavo, da se bo Facebook v bodoče boril proti sovražnemu govoru in sedaj ni treba več zaradi tega skrbeti. Pravzaprav je treba. Um, um Odpraviti toleranco do sovražnega govora, treba je ustrezno usposabljati usposabljati pristojne institucije in pa zagotoviti pluralnost medijev. Včasih je treba uporabo sovražnega govora tudi kaznovati, recimo, ko gre za neposredne pozive k genocidu in tako naprej. Eh, gre tudi za primere pozivanja k diskriminaciji, Um, prav tako moramo ob tem preučiti, eh, kakšna je narava tega sovražnega govora, v kolikšni meri bo ta sovražni govor lahko dejansko privedel do diskriminacije ali pa do ukrepov proti specifičnim ljudem, uh, skupin ljude, ljudi. Uh, prav tako um, moramo ljudem. Uh, Moramo preprečiti monopole določenih platform, uh, No, eh, še zadnje besede, skušam zaključiti. Seveda obstajajo tudi druge oblike boja proti sovražnemu govoru in dezinformacijam. Če ste španec, potem prosim v nedeljo odidite na volitve. Eh, spet bomo imeli nacionalne volitve in mislim, da bi skrajno desnico morali na teh volitvah pustiti v, temnih, eh, v temnem kotu zgodovine, kamor tudi spadajo. Thank you specially. Now, the floor goes to. Hvala lepa. Naslednja na vrsti gospod Daniel Milo iz Političnega inštituta Globsek. Hvala lepa. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, sem eh, višji strokovni sodelavec eh, enega izmed vodilnih inštitutov, ki se ukvarja z vprašanji eh, zunanje politike in varnosti, preučujemo pa tudi vpliv dezinformacij in palažnih novic na demokracijo. Eh, Slovaška se nahaja na vzhodnem robu Evropske unije, smo soseda Ukrajine in zaradi te geografske bližine smo videli učinek desinformacij, preden je to prizadelo preostale države na zahodu Evrope. Od začetka leta 2014 na vrhu bojevanja v vzhodnji Ukrajini Eh, so se zelo razširili mediji, ki širijo dezinformacije, ne samo slovaški, ampak tudi drugi. Eh, videli smo različne revije, eh, spletne medije, ki so širili lažne informacije in pa dezinformacije. No, na Slovaškem smo se k sreči naučili svoje lekcije. Imeli smo že avtoritativni režim Vladimirja Mečerja v 90-ih. On je skoraj preprečil vstop Slovaške v Evropsko unijo in pa v NATO. Civilna družba in neodvisni mediji so igrali bistveno vlogo pri boju za demokracijo. Pri, ponosen sem, da tukaj predstavljam Globsek, organizacijo, ki je postala center odličnosti na področju boja proti dezinformacijam v Evropi um, če prikažem, kje smo in s kakšnimi silami imamo opravka. Naj začnem z eh, citatom. Za vsem se skriva jud. Ne želim žaliti te etične skupine. Pravzaprav so zelo eh, sposobni, pametni in ambiciozni. Predvsem, ko gre za nje in za njihove poslovne interese. In ti so vedno veliki. Gre za milijone ameriških dolarjev, ki potem kontrolirajo celotne Eh, države. Zakaj eh, bi začel vojno, če lahko iste cilje dosežeš s istimi sredstvi, za manipulacijo ljudi? Ali se vam zdi, da je ta uh, citat iz Mein Kampf ali pa iz kakšnega drugega protisemitičnega panfleta? Ne, ta uh, citat prihaja iz Slovaške, uh, iz januarja 2019 nadaljuje se na naslednji način. Naslednje leto bodo potekale predsedniške volitve, evropske volitve in pa volitve v nacionalni parlament. Um, ljudje imajo veliko moče zato, ker jasno nazorujejo um, um, glavne medije in lahko plivajo na voljivce. Tako potem volijo za kandidate, ki ne bi imeli nobene možnosti v navadni državi. To je citat iz uh, Facebook objave uh, spletne strani. Eh, glavni urednik se redno sestaja z eh, ruskim, ambasa, z ruskim veleposlanikom na Slovaškem, redno potuje v Rusijo. Eh, celo um, ponaredili so sliko. Um, Eh, kandidatke za predsednico oziroma sedanje predsednice Suzane Čaputovo, um, zato da bi njen nos izgledal bolj uh, židovski. Um, no, uh, Evropska komisija je po evropskih volitvah vzpostavila obširno strategijo za boj proti dezinformacijam. Prav tako naj bi okrepili preglednost, ko gre za politično oglaševanje. Številne Eh, organizacije pa so vseeno opozorile na, pomank na pomankljivosti tega sistema. Um, pogosto gre za usporedne informacije domačih političnih akterjev, ki ostajajo neopažene. Uh, Eh, ne glede na to, ali gre za 700 uh, eh, Facebook strani, kjer se širi lažni narativ in kjer se uporabljajo druge različne manipul manipulativne tehnike za to, da bi promovirali skrajne stranke v šestih državah, članicah, ali pa gre za recimo uh, avtomatizirane uh, račune na Twitterju, ki promovirajo alternative für Deutschland. Uh, to je samo vrh ledene gore. Glede na omejene vire in glede na omejene podatke lahko identificiramo samo omejeno število primerov. Ampak eh, končni cilj teh informacij je ravno to, da bi spremenili stališča ljudi, njihovo obnašanje in pa njihove politične preference. Nažalost, eh, dezinformacije niso edine, edini način za poseganje v naše demokratične procese. Eh, ne glede na to, ali gre za ameriška. Za ameriške mreve, ki sku, mreže, ki skušajo eh, spodkopati demokracijo Evropske unije, ali pa gre za ruski umazani denar, ki financira italijanske stranke, kot je recimo La Lega. Končni cilj je isti. Uh, uh, sabotirati želijo svobodne in uh, pravične volitve v Evropski uniji. Naj k temu dodam še en del sestavljanke. Um, in sicer bom spregovoril o paramilitarnih skupinah. Številni ste verjetno slišali um, za klub ruskih mot motoristov, imenujejo se. Um, uh, Nočni volkovi, uh, ki oni so uh, dobili na milijone rubljev od uh, ruske vlade, uh, prav tako uh, pripravljajo spevajo k eh, širjenju proruske propagande, spodbujajo vojaške operacije v Ukrajini pa na Krimu. No, ista skupina in njeni člani so sodelovali tudi v vojni v Ukrajini. Borili so se na strani proruskih separatistov v, Doha, v mm, Donetsku in pa v Luhansku. Samo peščica izmed eh, vas verjetno ve, da imajo tudi evropski sedež na Slovaškem. Gre za majhno vasico, ki se nahaja približno 70 km iz Bratislave. Njihov vodja je celo bil predstavljen Vladimirju eh, Putinu, kot lahko vidite na eh, sliki, sta si segla v roke. Ampak to verjetno nima nič opraviti za njihovo aktivnostjo v Evropi. Verjetno vas ne preseneča, da eh, ta sedež nočnih vokov v eh, Slovaški deluje kot eh, teritorij za usposabljanje drugih paravojaških slovaških skupin. Uporabljajo celo tanke in tako naprej. Verjetno se sprašujete, zakaj vam vse to kažem. No, vse te aktivnosti so samo delček širšega mozaika. Ne glede na to, ali gre za kibernetske napade, za, um, in, za operacije dezinformacij, za strateško korupcijo. Vse to se povezuje z tako imenovanimi hibridnimi grožnjami, z eh, kombinacijo vseh teh operacij v eno samo koherentno eh, operacijo lahko dosežete cilj, ki ga sicer ne bi mogli doseči. In ravno s tem smo sedaj soočeni. Gre za koordinirano, dobro financirano prizadevanje eh, tujih sil, predvsem Rusije, vedno bolj pa so upleteni tudi Kitajska in drugi in ti želijo spodkopati naše demokratične družbe uporabljajo umazani denar, širijo kampanje dezinformacij, kibernetske napade in tako naprej. Vesel sem, da je Evropski parlament nedavno sprejel resolucijo o tej temi. 4. Eh, oktobra eh, je bila sprejeta resolucija o dezinformacijah in pa o umešavanju v volitve. No, ampak sprašujem se, ali to zadevo jemljemo dovolj resno. Skupni okvir za boj proti hibridnim grožnjam, eh, no, pa tudi, ko gre za aktivnost aktivnosti Evropskega centra odličnosti za hibridne grožnje v Helsinkih. To predstavlja dober začetek, ampak ne vem, če se bomo s tem lahko soočili z tem izzivom. Kratka primerjava. Če primerjamo eh, količino sredstev, ki jih Ruska federacija uporablja za državno financirane medije in če to primerjamo z viri, ki so namenjeni v Evropi za razkrivanje um, lažnih informacij. 1,3 milijona na 1,3 milijarde evra uh, je znesek v Rusiji, 5 milijonov pa smo v Evropski uniji porabili za razkrivanje dezinformacij. Kako naj zmagamo v tem soočenju? Torej, nekaj praktičnih priporočil za vas. Najprej. Zaščititi je treba integriteto evropskega spletnega prostora. To mora biti politična prednostna naloga. Treba je zapreti vrzeli v zakonodaji o financiranju volilnih kampanj. Treba je zagotoviti eh, polni dostop do podatkov za raziskovalce. Eh, treba je vključiti politično oglaševanje v postopke preverjanja dejstev na Facebooku, treba je okrepiti financiranje za boj proti dezinformacijam na evropski ravni. Eh, komisija mora redno meriti vpliv dezinformacij na demokracijo in treba je podpirati tudi inovativne rešitve. Naj vam ob zaključku prikažem še primer aktivnosti, ki so bile izvedene v majhni državi z petimi milijoni prebivalcev. In sicer um, imamo stran konspiratori.sk, eh, eh, gre za podatkovno bazo dezinformacij o uh, spletnih straneh, ki širijo razno razne teorije eh, zarot. Eh, potem pa imamo še stran checkbot.sk, eh, kjer lahko prav tako preverjamo vsebine na družabnih medijih. Ehm, informacije o tem objavljamo v. Slovaščini. Torej, če želimo tukaj doseči naš cilj, moramo razmišljati izven ustavljenih izven ustaljenih okvirjev in podpirati inovativne rešitve. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa četrta govornica. To bo gospa Hugen Dubel, ki tukaj predstavlja ILGA Europe. Izvolite, za največ deset minut. Thank you very much. Um, so my name is Katrin Hugendubel. Hvala lepa. Sem Katrin Hugendubel iz ILGA Europe. To je organizacija, ki se ukvarja s skupnostjo LGBTI. V Evropi pa tudi v centralni eh, Aziji se ukvarjamo z vprašanji vezanimi na to skupnost. Hvala lepa, vem, da je pozno, skušala bom biti kratka. Hvala lepa pa, da ste me povabili, da lahko povem svoje. Na, na začetku bi jasno navedla, da je ILGE Europe organizacija, ki skrbi za človekove pravice. Za nas je pravica govora in pa izražanja ključni temeljni kamen demokracije. Veliko je zmede v razpravi o sovražnem govoru in pa o uh, svobodi govora. Pogosto prihaja do te zmede zato, ker jo povzročajo tisti, ki pravzaprav želijo uh, povzročati uh, sovraštvo in pa širiti uh, take vrste razpravo. Svoboda govora je temelj demokracije. Tukaj pa pravzaprav govorimo o sovražnem govoru. In tukaj ne gre za svobodo izražanja in pa za različne mnenja, gre za to, da se spodbuja sovražnost in s tem tudi nasilje. Sovražni govor pomeni namensko ali pa nenamensko eh, izjavljanje določenih stvari v javnosti. Gre za eh, nasilje, ki temeli na osebah ali pa na skupinah ljudi, eh, Eh, glede na njihovo eh, spolno orientiranost, glede na njihovo raso, spolne značilnosti, zlasti, ko govorimo o LGBTI skupnosti. Torej, pri sovražnem govoru ne gre samo za to, da izražamo določene zamisli, gre za to, da sprožamo tudi eh, nasilje in pa izvamo nasilje oziroma nadlegujemo druge. In to lahko potem povzroča depresijo, poskuse samomora in podobno. Ampak cilji niso samo individualni, včasih je cilj tudi cela skupnost. V dejanskem svetu interneta, o katerem zdaj govorimo, kjer se informacije tako hitro širijo, eh, lahko to sovraštvo res cveti. Že prej so eh, govorniki govorili o virtualnem svetu. Kaj torej lahko storimo, da se borimo proti spletnemu sovraštvu? No, eh, V skupnosti LGBTI trenutno vidimo, da je vse več sovražne retorike, ki razdvaja in to se potem prevaja tudi v dejansko nasilje, v pretepanje ljudi po vsej Evropi. Mislim, da je zelo pomembno, da se tega zavedamo. Govorimo o sovražnih izjavah, ampak to dejansko pomeni, da se ljudje nič več ne počutijo varne. Dejansko se soočajo s pravim, dejanskim nasiljem v vsakodnevnem življenju. Pomembno je, da izpostavimo ta kritičen kontekst. Virtualno dejansko postaja realno. In to se potem ozraža tudi, izraža tudi v sovražni retoriko, recimo eh, med volilno kampanjo, med političnimi razpravami. Eh, Manjšina so že nekaj časa bile eh, neke vrste grešni kozel. Že prej je kolegica omenila, kako je bilo za časa poljskih uh, eh, volitev pred leti. No, tokrat pa je bila v spredju skupnost LGBTI. Ta je bila potegnjena v sredo političnih konfrontacij in sprožila se je nasilje. 69 skupnosti in mest v, na polskem se je izjasnilo za območja prosta skupnosti LGBTI in mislim, da je to res uh, že skrajni čas, da se zdramimo. Nasilje je jasno dokumentirano, uh, imamo različne raziskave, tudi uh, stvari objavljene v Združenem kraljestvu in na Finskem. Uh, pravice ljudi so kršene, uh, ljudje so ogroženi, sledijo jim. Dejansko je prišlo do takega nasilja, da potrebujemo profesionalne varnostne sile, da zagotovijo red. Uh, Eh, nemški minister za notranje zadeve, je število homofobnih eh, kriminalnih dejanj v prvih šestih eh, mesecih leta 2019 preseglo število takih dejanj iz leta 2013. Torej, veriti moramo, s čim se soočamo. Gre za trend, ki je značilen za celotno Evropo. Seveda, eh, stopnja nasilja je različna, število incidentov je različno, ampak dejansko gre za neko skupno nevarnost. Žal je tako. Vse več je populističnih, ekstremističnih političnih sil in eh, te želijo nekako normalizirati sovražni govor. Gre za vzorec, ki se vse čas ponavlja in vodi potem v neposredno fizično nasilje. Jasno je treba izpostaviti, da eh, napadi na skupnost LGBTI vse čas se nadaljujejo, nikoli se niso končali, to so del eh, vsakodnevnega življenja. Kaj pa se je spremenilo? Situacija se je precej poslabšala. V letu 2019 je vse več uh, teh dogodkov, vse več je nasilja, tudi v tistih skupnostih, kjer smo doslej mislili, da so varne. Nimamo nekega enovitega odgovora, kako se odzvati na ta pojav, ki je vse bolj zaskrpljujoč. Tudi na internetu, na spletu imamo vse več incidentov, eh, platform, eh, do vsega tega prihaja na različnih lokacijah in uh, kjer ni dovolj jasnosti glede kak, tega, kakšna zakonodaja naj se uporablja, kako naj se skupaj uh, raziskuje, uh, ni dovolj podpore za žrtve. No, v tej razpravi pogosto slišimo, da kar. Uh, Je nezakonito v realnem, dejanskem življenju, bi moralo biti uh, nezakoniti, nezakonito tudi na spletu. No, če si pa pogledamo zdaj ta uh, sovražni govor oziroma uh, uh, fobično stanje uh, v zvezi s skupnostjo LGBTI, vidimo, da uh, je stanje zelo pereče. Ključna zakonodaja na evropski uh, ravni uh, je v obliki uh, sklepa sveta iz leta 2008, uh, eh, ki pravi, da je treba kaznovati rasistične uh, incidente. Uh, treba pa je kaznovati tudi zanikanje holokausta. Torej, um, vse skupaj pa ni eksplicitno uh, vezano na sovraštvo uh, v povezavi skupnosti LGBTI. 15 držav članic uh, ne vključuje uh, spolne identitete oziroma uh, spolnih značilnosti uh, v svojo zakonodajo. S tem se potem tudi ne zaščiti skupnost LGBTI. Pripravila sem tudi neke vrste zemljevid. Uh, ocenjujemo, kakšno je stanje po Evropi, tako da lahko preverite, o katerih državah pravzaprav govorim. Uh, zakonodaja je tista, ki je podlaga za družbo, ki jo želimo imeti. In eh, zdaj se moramo odločiti, kako bomo obravnavali ta sovražni eh, govor na spletu in zunaj njega. Potrebujemo ustrežen zakonodajni okvir. Če vlada vključi spolno usmerenost, eh, spolne značilnosti v zakonodajo na področju sovražnega govora, potem bomo imeli neko jasno stališče zoper to vrstno sovraštvo. Seveda pa bomo potem lahko tudi stvari ustrezno nadalje spremljali in izvrševali. No, prej smo že slišali za primer polske televizije. Jaz bi navedla še en primer iz leta 2018. Šlo je za referendum v zvezi z opredelitvijo družine v Romuniji. Na romunski eh, televiziji smo imeli eh, neko, eh, nek, neko glas, kjer eh, so primerjali eh, istospolnega partnerja eh, z rastlino ali nečim podobnim. Eh, enostavno so skupnost LGBTI eh, obravnavali inferiorno. Na ta način se je tudi vzpostavilo vzdušje diskriminacije in pa sovraštva. Romunske organizacije so se pritožile romunskim oblastem, ampak ni prišlo do nekih ukrepov. Politiki, novinari, ljudje, gej, lezbike, trans, interseks, eh, posamezniki. Vsi ti se zavedajo, da se povečuje količina sovražnega govora na spletu in zunaj njega. Kaj moramo torej storiti? Zagotoviti moramo pravno zaščito in izvrševanje zakonodaje zoper ta sovražni govor. Priporočilo Evropske komisije v zvezi s pravnimi vsebinami kaže, da se moramo osrezno spopasti z različnimi vrstami sovražnih vsebin na spletu. Potrebujemo pa tudi namenske zakonodajne ukrepe, no ampak eh, razlogi za diskriminacijo pa niso imenovani. Potrebujemo politike, ki uh, delujejo zoper sovraštvo. Uh, potrebujemo uh, svobodo izražanja. Ampak trenutno uh, vidimo, da prihaja do kršitev človekovih pravic. Nekatere organizacije in sile skušajo uh, diskriminirati, uh, skušajo kršiti človekove pravice skupine LGBTI, pa tudi uh, pravice žensk in pravice drugih manjšin. No, na tem področju vidimo cel mozaik rešitev. Rezultati so tudi različni. Tukaj v panelu imamo različne eh, strokovnjake. Potrebujemo tudi eh, širše pokrite, da ocenimo, kakšno je stanje, da lahko potem pripravimo učinkovite ukrepe. Izobraževanje bo vsekakor ključni element v teh pogovorjih. mislim, da ne dramatiziramo preveč. Danes popovdne sem prisluhnila obem panelom in lahko rečemo, da se soočamo z res zaskrbljujočim trendom na vzgor na področju sovražnega govora. Politični voditelji, Evropski parlament, Evropska komisija so trenutno ključnega pomena da se zaustavi ta sovražni govor. Potrebujemo politične ukrepe, pa tudi zakonodajne ukrepe, da se bomo ustrezno borili zoper eh, sovraštvo na spletu in zunanje njega. Hvala lepa. Zdaj pa imamo tukaj seznam poslancev, ki se želijo oglasiti. Kdo želi besedo? Zapisujemo si vaše imena. Okay, you take note. Good idea. And tongue. Yeah, but I understand that. Yeah. Ja. Tudi vi želite besedo? Vas bomo dali na seznam. Čeprav razumem, želi besedo tudi komisija. Izvolite torej prosim vas za kratko izjavo, tako da bodo imeli tudi poslanci dovolj časa. Vse več se jih priglaša k besedi namreč. Prosim, komisija, bodite kratki. Najlepša hvala. Eh, glede sovražnega govora bom spregovorila, potem pa bom predala besedo kolegom o zvezi z dezinformacijami. Poslušali smo govornike. Slišali smo, da je sovražni govor vse bolj problematičen. Postane kako normalna stvar biti moramo previdni, zavedati se moramo zgodovine. Ko imamo neko piramido uh, sovražnega govora, je to eh, znak, neke vrste alarm, ki ga moramo jemati zelo resno. V Evropski uniji moramo raziskati instrumente, ki jih imamo na voljo, da se borimo proti sovražnemu govoru. Imamo seveda okvirni sklep v zvezi z rasizmom in ksenofobijo. Ta zavezuje države članice da kriminalizirajo eh, dejanja, ki pozivajo eh, k nasilju. Zlasti, če ta, ti pozivi mm, temelijo na zaščitenih značilnostih. Torej, treba je razlikovati med različnimi vrstami uh, govora. Včasih gre za sovražni govor, včasih uh, pa je napadalni govor tudi zaščiten kot neke vrste oblika uh, Eh, prostega izražanja. Sovražni govor pa vsekakor moramo zbrisati iz spletnih platform. Potrebujemo ukrepe, ki se učinkovito izvajajo na terenu. Komisija je pri tem zelo dejavna, sodeluje z državami članicami, ugotoviti eh, želi, kako lahko učinkovito preučujemo stanje in kako lahko učinkovito izvajamo zakonodajno terenu, tako da se bomo borili proti eh, rasizmu, ksenofobiji in drugim vrstam netolerantnosti. Želimo biti čim bolj učinkoviti pri svojem delu. No, eh, Državni meriji so, meriji so postali zelo pomemben forum za sovražni govor. In zato je treba zagotoviti, da bodo ukrepi eh, za boj proti sovražnemu govoru, govoru eh, podprti tudi z ukrepi na spletnih platformah, v žarnih medijih. Imamo tudi eh, kodeks ravnanja iz leta dva tisoč šestnajst za boj proti sovražnemu govoru, podpisali so ga Facebook, Youtube in Microsoft. To pomeni, da se je treba odzvati v 24 urah po prejemu obvestila o sovražnem govoru. Treba je tudi preučiti vsa ta obvestila in potem ukiniti vsebino, jo izbrisati, če je nezakonita. Delamo tudi s civilno družbo, da preučimo, kako pravzaprav v praksi deluje ta kodeks ravnanja. Spremljanje kaže, da napredujemo. Ves čas uh, se povečuje količina odstranjenih vsebin. Leta 2019 smo ugotovili, da uh, podjetja zdaj umikajo uh, eh, 92 odstotkov vsebin, ki so bile priglašene. Leta 2016 so umaknili samo 28 odstotkov vsebin. Kaj pa je najbolj dragocen rezultat kodeksa ravnanja? Dosegli smo sodelovanje s civilno družbo, platformami informacijske tehnologije in državami članicami in želimo tudi nadaljevati v tej smeri. Hvala lepa. No, če prav razumem, bo dobil besedo še en predstavnik komisije, ki bo govoril o sovražnem govoru na spletu. Prosim vas, bodite uh, kratki. 15 poslancev se je priglasilo k besedi. Dopolne smo bili pol ure predolgi, praktično smo že cel dan v tem prostoru, vmes je bil še sestanek koordinatorjev. Danes večer tudi ne moremo preseči delovnega časa tolmačev. Ja, na kratko uh, vam bom povedal, kaj se dogaja s kodeksom ravnanja o dezinformacijah. Kodeks je zdaj star eno leto. Gre za skupno prizadevanje, ki uh, so se ga lotile uh, glavne platforme in tudi glavni predstavniki industrije. Komisija zdaj ocenjuje napredek, ki je bil dosežen. Samo ocena, ki so jo pripravile podpisnice, kaže, da kodeks zagotavlja boljšo transparentnost glede politik, ki jih imajo spletne platforme v zvezi z obravnavanjem tovrstnih eh, informacij že, želijo, da se omeji uh, manevrski prostor za različne akterje. Treba je zagotoviti transparentnost in integriteto storitev uh, ter avtentične račune. Treba je spremljati ustrezno uh, ravnanje in tukaj im je, imajo platforme zelo vidno uloge, ulogo. uporabniki in raziskovalci so zelo pomembni eh, in eh, pri tem eh, moramo še marsikaj postoriti. Tukaj kodeks ravnanja še ni dosegel vsega, kar bi si želeli. Želimo tudi zagotoviti več sodelovanja pri preverjanju dejstev, želimo tudi več sodelovanja z raziskovalnimi organizacijami. Kaj še ostaja? Potrebujemo boljši dostop do spletnih podatkov zaradi boljšega uh, spremljanja. Uh, Zaenkrat se naslanjamo na eh, samo ocenjevanje. Platforma mora izboljšati prizadevanja v zvezi s tem, eh, pričakujemo napredek. Komisija uh, uvaja opazovalnico prek instrumenta in ta opazovalnica bo izvala določene analize tudi v zvezi z volitvami različnimi uh, eh, kampanjami uh, eh, preučevali pa bodo tudi spoštovanje zasebnosti in pa drugih pravil, uh, spoštovanje drugih pravil v zvezi z zaščito. Vključeni bodo tudi nekateri kritični um, vidiki algoritmov platform, obravnavali pa bodo tudi posebne potrebe raziskovalne skupnosti. Komisija bo torej opravila uh, oceno v prihodnjih mesecih. Sodelovali bodo tudi uh, Eh, podpisnice tega kodeksa. Na koncu bo pripravljeno poročilo, pripravila ga bo Erga. Na koncu bo vešen tudi parlament. Leta 2020 bi morali dobiti eh, neko celostno oceno in komisija bo potem predlagala nadaljne ukrepe, tudi regulativne narave. Seveda pa ne smemo pozabiti na varovanje svobode izražanja. Kot sem povedal, naš seznam vključuje 15 poslancev. Prosim vas, da ste zelo kratki. Vsak ima na voljo eno minuto. Le na ta način bo lahko vsak prišel do besede. Dobro, začnimo. Gospod Rujhevesa. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa vsem gostom. Eh, nimam toliko vprašanja kot pripombo. Navezujem se na to, kar so povedali gostje. Eh, vaše predstavitve so na različen način osvetlile fenomen eh, dezinformacij, tuje vmešavanje v volitve in eh, boja proti sovražnemu govoru. Te dinamike so med seboj povezane. Tisti, ki uporabljajo kampanje dezinformacij, pogosto širijo tudi sovražni govor in tako naprej. kot poslanci, kot institucija smo se znašli pred eh, velikim izzivom in sicer bi morali prizadevati k eh, vzpostavitvi holistične, večdimenzionalne strategije za boj proti tovrstnim pojavom. Treba je zaščititi svobodo govora, svobodo medijev, hkrati pa se treba boriti proti dezinformacijam in pa sovražnemu govoru. Gospa Fox je rekla, da je proti uradni resnici. Ja, dobro, ampak Seveda lahko ima nekdo svoje svobodno mnenje znotraj eh, spoštovanja človekovih pravic. Ne more pa biti tako, da v imenu eh, svobode govora si, izmenja, se, si izmišljujemo um, stvari, ki se niso zgodile. Gospa Rives, navezujem se na, tem, na to, o čemer je govoril Eh, gospod Milo. Tudi države lahko uporabljajo avtoritativne pristope. Uh, no, uh, španska vlada je zato, je tako uh, Microsoft. Uh, prisilila naj, zapra, naj um, zapre spletno stran Tsunami, uh, ki je spletna stran, ki govori o, eh, druža, o družbenih gibanjih. Eh, češ, da gre za terorizem, to je omejevanje svobode govora. Amnesty International je opozarjal na slabo uporabo kazenskega zakonika, ko gre za uh, označevanje politične nepokorščine za terorizem. To ne velja samo za protestike, to velja tudi za umetnike, za uh, Eh, recimo pevce, ki kritizirajo državo. Včeraj je socialistična vlada Petra, Pedra Sančesa sprejela odlog, ki vladi omogoča zaprtje spletnih strani brez um, objektivnega preverjanja, brez sodnega naloga. Kaj menite o tovrstnih odlokih, ki uh, omogoča vladam, da um, omnemogočijo dostop do določenih spletnih strani brez sodnega naloga. In kaj lahko naredijo evropske institucije in pa Evropski parlament za to, da zaščitimo državljane pred to vrstimi napadi na svobodo izražanja? Ovič. Gospod Damovič, panelistom se zahvaljujem za vse predstavitve in pa za predstavljene primere. Imam pa vprašanje za gospod Mazurkevič. Kakšno vlogo lahko imajo nevladne organizacije v tem boju proti lažnim informacijam in pa sovražnemu govoru? Kako lahko okrepimo funkcijo teh organizacij? Kako jim lahko pomagamo, da dosežejo neko sinergijo? da se tole, torej povežejo tudi s pobudami državljanov in kako lahko zagotovimo tudi iz, eh, izmenjavo najboljših praks. Gospa Keller. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi pozdravila predstavnike nevladnih organizacij in eh, rada bi se vam zahvalila za vaše prizadevanja. Svoboda govora je odpravila številne ovire na ta način. Eh, je prišlo do hitrega širjanja novic o manjšinah, o, eh, skupinah LGBT, o skupini LGBTI in tako naprej predvsem zato, da spletne platforme prevzamejo več odgovornosti. Ali lahko poveste, kaj menite vi? Kdo bi moral imeti odgovornost za umik neustreznih vsebin za spleta? In drugo vprašanje. Slišala sem več pričanj eh, državljanov, eh, ki zaradi lažnih informacij sploh več ne verjamejo v eh, volilni postopek in postavljajo pod vprašaj rezultate volitev. Ali imate kakšno mnenje v zvezi s tem, ali ste dobili kakšno opozorilo v zvezi s tem? Gospa Fox. This is Fox. The floor is yours. Gospod Fox, beseda je vaša. Sovražim antisemitizem, rasizem, nedemokratične, libertarne politike. Veliko sovraštva je v meni. Ali naj me cenzurirajo zaradi tega? Žal mi je, ampak ena glavnih nevarnosti eh, na področju svobode govora, svobode govora je tišina. Potrebujemo legitimen govor. Kdo bo, bo odločal o tem, kaj je sovraštvo in kaj ne? No, ena odgovornic je govorila o platformah, e, dotaknila se je skupnosti LGBTI, ja, ozrače je res toksično. No, ampak recimo, dosti krat se pomisli, ki uh, izraža tako, da se recimo lezbike uh, eh, izločijo iz državnih eh, medijev, da se jih uh, obsodi in tako naprej, prihaja do napadov. Ne moremo govoriti tukaj, govoriti, uh, sediti tukaj in govoriti o svobodi govora in pa o sovražnem govoru, uh, hkrati pa bo prišlo do tega, da bo govor še bolj omejen. Uh, moramo se biti sposobni izražati. Če me slišite, kako govorim, se mogoče ne strinjate tako z menoj, ampak eh, to nujno ne pomeni, da gre za kakršne koli vrste sovražni govor. In vse to moramo imeti pred očmi, če bomo poskrbeli za zakonodajo. Gospod Višek, Bilčik, pardon. Zahvaljujem se za odlične predstavitve. Zelo jasno je, da širjenje dezinformacij ni nekaj uh, takega, s čimer bi se soočali samo pred volitvami. Gre za nekaj, kar je sistematično. In v to smer gre tudi moje vprašanje. Prisluhnil sem vašim priporočilom. Jaz pa bi želel, da bi si drznili še kaj več, kaj torej lahko vse postorimo kot tisti, ki oblikujemo politiko. Torej, moje vprašanje je, kako bi si v najboljšem možnem svetu predstavljali najboljšo možno rešitev? Kako bi se lahko Eh, pogovarjali o javni politiki dan danes. Naslednji govornik, hvala lepa. Vsakič uh, težko razlikujemo med svobodo govora in pa med sovražnim govorom. Slišali smo, da platforme izvajajo samo ocenjevanje podatkov ne dobimo vedno, ko jih potrebujemo. Vemo, da obstajajo algoritmi, ki delujejo tako, da pritekne, pritegnejo pozornost, tako da je sovražni govor lahko tudi del eh, poslovnega modela platform in v tem ne smemo biti kar tiho. če se sovražni govor širi po spletu, bo to za seboj potegnilo tudi širjenje sovražnega govora zunaj spleta? Kako smo lahko stroži do platform, kako lahko dosežemo, da se nekako preusmerjajo pri načinu svojega dela? Hvala lepa, gospod Brajer. Rad bi se zahvalil panelistom za njihove prispevke. Temeljne pravice posameznika eh, so pod vedno večjim pritiskom in eh, celo javno zaupanje eh, v inštitucije je omajeno. Všeč mi je bilo veliko predlogov eh, naših panelistov, ampak vsekakor se ne moremo odreči svojim ciljem. določene rešitve, ki so jih podali panelisti, pa so bile zelo problematične. Industrija ne more odločati o svobodi govora na spletu, to je po mojem mnenju težava. Poleg tega pa mislim, da je tukaj še kontroverzna tema in sicer anonimnost. Eh, to je pomembno za manjšine, tudi za žrtve eh, zasledovanja. Ampak nekateri menijo, da bi eh, morali preprečiti anonimni govor. In veste, da imamo recimo v Avstriji zakonodajo na to temo. Študije so pokazale, da se sovraštvo na spletu širi predvsem s pomočjo uh, verodostojnih uh, računov. Torej, kakšno je vaše mnenje? Bi morali imeti pravico do anonimnega govora ali ne? Gospod Weimers. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tukaj smo zato, da bi razpravljali o lažnih novicah in o napačnem poročanju. Ali se spomnite, ko je v moji državi bilo nekaj območij označenih za območja brez vstopa? in vozniki rešilcev naj bi nosili neprebojne jopiče in tako naprej. Obstajajo tvegana področja eh, na švedskem, eh, ki so območja, nevarna območja brez vstopa. Ampak obstajajo tudi območja, ki jih lahko tako imenuješ, zato ker so to območja, kamor pravzaprav eh, nimaš vstopa, kaj ti imaš navodilo, da na nevarna območja ne smeš. Sindikat eh, voznikov rešilcev recimo je to dejal. Ali gre tukaj res za napačne novice? Ali res lahko odločamo eh, tukaj v eh, tem parlamentu daleč stran? na švedskem recimo eksplodiralo več bomb v določenih območjih. Vážení kolegovia, chcel by som vás upozorniť na príspevok. Gospod Urik, rád by vás opozoril na prispevek gospoda Millerja, ki eh, je dobro znan na sloveškem, ki je ne odvisen analitik, eh, kakor pravijo, ampak eh, dela za globsek in tega financira neposredno ameriški kongres. Zato se mi zdi nekoliko smešno, da govori o tujem vmešavanju v, v volitve. In eh, zagovarjati moram Slovake. Slovaki niso ekstremisti, niso skrajneži, niso antisemiti, ampak je velika večina Slovakov strpnih. In zdi se mi, nespremljivo, da nekdo tako govori v Evropskem parlamentu. Imamo pa težave z ekstremnimi eh, politiki, ki želijo utišati druge in sicer pod krinko boja proti ekstremizmu. Gospa Tun. Najlepša hvala. Veseli me, da sem spoznala gospoda Mila. ki je imel odlično predstavitev tukaj. Um, Naj najprej zastavim vprašanje komisiji. Vse zveni zelo lepo, trajen napredek, vedno daljši seznam podpisnic, ampak vedno več je lažnih novic, vedno več. Uh, je zavajanje na platformah, vedno znova si zastavljamo vprašanje o verodostojnosti platform. Ne vem, ali veste, ampak Facebook, na primer, eh, ne daje podatkov o anonimnih računih. Ne želi podati informacij o avtorjih groženj, tudi če to zahteva tužilec. Torej, tukaj obstaja določena pravna vrzel. Če lahko izgradimo obrambne ščite za uh, izstrelke, zakaj potem ne moremo izgraditi ščita, ki bi nas zaščitil pred lažnimi novicami? Te ogrožajo življenja uh, številnih eh, državljanov v Evropi. Nekaj takšnega potrebujemo. In mogoče bi bil ta checkbox, ki ga je omenil gospod Milo, lahko začetek e, takšnega projekta. Nisem posem razumela, kako naj bi to delovalo sicer. Tako mislim, da nisem nikogar izpustil. Dobro, še ena minuta, mm, gospod Incer, Incir, in potem bodo sledili odgovori. Ja, kar takoj bom zastavila vprašanje. ali okvirno odločitev Evropske unije vidite kot eh, napredek na področju zakonodajnih standardov ali bi na ta način lahko eh, zmanjšali sovraštvo in zagotovili ustrezno preiskavo rasističnih kaznjivih dejanj? tukaj gre seveda tudi za boj proti izgubi življenj eh, zaradi to vrstnih dejanj. Najlepša hvala, sedaj pa se vračamo k panelu. Ne pozabite, da ne gre za to, da zaokrožite to razpravo, ampak eh, da, njo, eh, da bomo z njo še nadaljevali. Prosim, da odgovorite po svojih najboljših močeh. Najlepša hvala. Najprej bom odgovorila na vprašanje, kaj bi lahko zgodila, kaj bi lahko storila civilna družba. In tukaj bom pravzaprav ponovila to, kar je povedal gospod Milo. Vsi eh, sodelujemo in eh, mislim, da moramo s takšnim sodelovanjem nadaljevati. Ugotoviti moramo, kaj se dogaja eh, na področju eh, lažnih informacij. Eh, To je pomembno ne le za civilno družbo, ampak tudi za naše državljane. Mislim, da bomo skupaj eh, močnejši, še prav posebej, če si bomo prizadevali pri izgradnji naših kapacitet in če se bomo enotno borili proti lažnim informacijam. Mislim, da lahko v tej eh, bitki zmagamo. Kaj pa lahko storite vi kot zakonodajalci? Lahko poskrbite za več sredstev. To je zelo pomembno vprašanje. Ne le Rusija, ampak tudi vse. Vsi drugi deležniki imajo na voljo veliko več sredstev in to. Uh, se kaže tudi na spletu, zato potrebujemo več sredstev tudi mi. Kaj lahko torej storimo? Lahko poskrbimo za boljše sodelovanje, za boljšo komunikacijo, kajti pogosto pozabljamo na komunikacijo, včasih pripravljamo poročila, eh, ljudem pravimo, da bi morali brati knjige in pa članke, eh, vendar pa mislim, da bi morali komunicirati na preprostejši način potrebujemo eh, preproste informacije, kampanje ozaveščanja. In eh, poskrbeti moramo za boljšo koordinacijo eh, boja proti sovražnemu govoru. In seveda je tudi izobraževanje ključnega pomena, kaj ti ljudje eh, prej eh, podležejo lažnim informacijam, če eh, nimajo ustrezne izobrazbe in zaradi tega potrebujemo ozaveščanje o sovražnem govoru. To je ključnega pomena. In če govorimo o svobodi govora na spletu, se moramo zavedati, da že imamo zakonodajo za sovražni govor v tradicionalnih medijih, eh, recimo eh, na polskem sovražni govor z opr skupnost LGBTI eh, ne predstavlja kaznivega dejanja. To je tudi ključnega pomena tukaj. Veliko smo govorili o sovraštvu, ne smemo pozabiti, da sovraštvo polarizira družbo ne vemo, eh, kaj se dogaja in kje bomo končali, ampak čas je, eh, da se odzovemo in če se ne bomo odzvali, ne vemo, kje se bomo znašli čez nekaj let. Najlepša hvala. Gospod Naraho, kar zadeva situacijo v Kataloniji, sem o tem že govoril um, naj bi prišlo do uh, določenih eh, dokazov o terorizmu in zato je prišlo do preiskave. Ja, mogoče je prišlo do določenega nasilja, to se zgodi pri številnih uh, protestih, vendar pa nisem videl nobenega pravega terorizma in to torej ni kršitev človekovih pravic. vendar pa mislim, da je situacija v Španiji zaskrbljujoča. Kako vključiti nevladne organizacije? Mislim, da jih je potrebno uh, povabiti v Evropski parlament. To je uh, zelo pomembno. Uh, jaz pogosto prihajam sem, uh, ampak to se ne dogaja pogosto. Uh, 17 uh, aktivistov smo pripeljali sem uh, in uh, potem so nas obtožili, Eh, da smo pravzaprav podaljšana roka Google in da eh, tukaj zastopamo svojo ideologijo. Vprašanje, gospe Keller, kaj storiti? Potrebujemo nov mehanizem, če obstoječi mehanizem eh, ne deluje. Potrebno je upoštevati nov razvoj pri sprejemu prihodnega eh, digitalnega akta. Imate, eh, ste tudi v odličnem položaju, da bi lahko pritisnili na Francijo, da sprejme novo direktivo o eh, zasebnosti. Eh, to je bilo. Eh, V parlamentu obravnavano že pred kar nekaj časa, ampak je prišlo ponovno do blokade. Eh, in potem eh, zahteva za identifikacijo posameznikov na spletu. Mislim, da gre tukaj za zelo zapreteno vprašanje zaradi svobode govora, zaradi pravice do zasebnosti in tako naprej. Ljudje, eh, ki anonimno podajo sovražne izjave, morajo biti predmet ločenih preiskav vendar pa mislim, da ne potrebujemo splošnega mehanizma, eh, to bi bilo napak. Hvala lepa. Gospod Mila, kaj je potrebno storiti? Sem smo prišli zato, da bi eh, razpravljali o tem, kakšna je trenutna situacija in o tem, kaj lahko storimo. Mislimo, da bi morala biti Evropska komisija veliko bolj odločna, ko gre za spletne platforme grožnja eh, z zakonodajo je morda edini motiv, ki bi platforme pripravil do tega, da bi sprejele ustrezno politiko, ki bi omogočila hitrejšo odstranitev lažnih eh, vsebin, eh, sovražnih vsebin in tako naprej. Seveda pa se zastavlja vprašanje, kje bomo potegnili črto med verodostojnimi izjavami in pa sovražnim govorom, ampak poznamo številne primere, kjer so bila življenja posameznikov uničena zaradi sovražnega govora in eh, zato se moramo eh, z tem ukvarjati. In delovati moramo hitreje kot kdajkoli prej. Eh, GDPR, Evropska unija je postala vzgled za celoten svet in mislim, da smo v zelo edinstvenem položaju, da lahko eh, damo vzgled celotnemu svetu in eh, sicer s tem, da se borimo proti manipulaciji in pa eh, lažnim novicam. Gospod Urik, čisto na kratko, ja. Globsek eh, prejema eh, nekaj sredstev iz Evropskega socialnega sklada, eh, iz Evropskega instrumenta za demokracijo. Veliko različnih virov imamo. Gospod Ulrik pa predstavlja politično stranko, ki zbira Eh, podpise za eh, referendum na Slovaškem eh, v zvezi z izstopom iz Evropske unije. Sedaj pa sedi tukaj v tej dvorani in zastopa Slovaško. Poleg tega pa je njegov bližnji kolega moral izstopiti iz slovaškega parlamenta zaradi sovražnega govora. Toliko o tem, da smo Slovaki veseli in prijazni ljudje. Hvala lepa. Mm, Na zadnje še gospa Hundubl. Mislim, da je bilo veliko že povedanega o uredbi in pa o vlogi Evropske komisije. Nekatere organizacije, ki so članice našega združenja, sodelujejo. pri eh, določanju eh, sprejemljivih vsebin na platformah, vendar pa smo mi že upozarjali glede tega blanko čeka za eh, posamezne vsebine na spletu. Tisti, ki so izpostavljeni sovražnemu govoru, bi morali ponuditi rešitve. Določene organizacije sodelujejo pri spremljanju situacije, druge ne, ampak takšna situacija je podobna, takšna situacija se ponavlja na številnih področjih. Organizacije pravzaprav nimajo možnosti, da bi igrale vlogo, ki bi jo lahko. Lahko podprejo žrtve, ublažijo sovraštvo in eh, razvijajo inovativne projekte. Organizacije na terenu trenutno potrebujejo podporo delo, ki ga opravljajo. Gre za zelo inovativno delo in mislim, da je to razprava, ki bi jo morali imeti še posebej, če si pogledamo program za vrednote in pravice, kako zagotoviti, da bi sredstva dejansko bila namenjena zagovornikom človekovih pravic. Evropska unija ima te instrumente, eh, kadar gre za tretje države, nimamo pa jih v Evropski uniji. Vem, da bi me radi zaustavili, ampak samo še eh, ena točka, ki je bila zelo pomembna. Mm, eh, polarizacija govorim v imenu skupnosti LGBTI, ampak to je le ena manjšina, ki je tarča napadov. Eh, več je takšnih eh, skupnosti. Torej, na vsak način eh, skupaj smo močnejši in zato gradimo zavezništva. In še zadnja točka. Vsekakor spoštujem mnenja vseh, vendar pa mislim, da moramo biti zelo previdni in da ne moremo govoriti v imenu drugih. Tukaj so nekateri govorili v imenu lezbik, v imenu feministk, v imenu žensk, v imenu skupnosti LGBTI eh, in čeprav razumem eh, in spoštujem vaše mnenje, mislim, da bi morali biti previdnejši. Najlepša hvala. Naj podam še zaključek. Tukaj ste bili iz dobrih razlogov in sicer eh, zato, ker se v tem odboru zauzemamo za demokracijo, načelo pravne države in pa za človekove pravice v Evropski uniji in v državah članicah. Dali smo pobudo eh, za vzpostavitev stalne razprave o stanju človekovih pravic, eh, demokracije in o načelu pravne države v državah članicah Evropske unije na plenarnem zasedanju o tem redno razpravljamo in pripravili smo celo vrsto poročil in pa resolucij. Poleg tega želimo tudi Evropski okvir eh, za temeljne pravice na čelo pravne države in demokracijo. Eh, ne govorim o diskriminatornem instrumentu, ne govorim eh, o kazanju s prstom na eh, posameznike, govorim o pregledu vseh držav članic in sicer za pomočjo objektivnih kriterijev. To je bil tudi naš načrt, ko smo sprejeli tako imenovane pravosodne preglednice in povabili smo paneliste, ki so lahko predstavili svoje izkušnje z poslanci in pa političnimi skupinami. Nekatera mnenja morda podpirajo eh, določeni člani, drugi pa tem mnenjem nasprotujejo in prav je tako. Kar želim povedati je, da si prizadevamo za demokracijo, eh, načelo pravne države in pa temeljne pravice. Še prav posebej pa smo zaskrbljeni zaradi poslabšanja situacije na tem področju. In težave, ki so se pojavile v letu, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba skupaj za listino o temeljnih človekovih pravicah, so nam, odprle, so nam vsem odprle oči. Vrednote v členu 2 so zavezujoče vrednote, to niso zgolj prazne želje. Potrebujemo neodvisno sodstvo, imeti moramo pravico, da nasprotujemo vladnim odločitvam. Potrebno je spoštovati načelo pravne države. Demokracija nikoli ne bi smela biti le pravica večine. Nobena večina nima pravice, da zatira manjšino, da jo nadleguje, da krši eh, pravice posameznikov, eh, državljanov eh, Evropske unije. In nobena večina nima pravice, da pretresa temelje Evropske unije, ki temelji na zakonu. To je Evropska unija. Torej, pravilno ste se izrazili, zahvaljujemo se vsem gostom. E, imeli smo zelo intenziven dan, e, eh, predvsej dolg dan je to bil. Jutri pa bomo nadaljevali z našim delom in sicer ob 9. uri. Najlepša hvala.